Dear colleagues, uh, we're going to make a start uh, with some Dragi kolegi, začeli bomo in preden začnemo z dnevnim redom, bom prebral izjavo tolmačev, uh, tako da boste vedeli, zakaj gre. Mogoče nekateri še ne veste, zakaj gre. Uh, tolmači vas obveščajo, da so zaradi enostransko usiljenih delovnih pogojih delovnih pogojev v delovnem sporu z administracijo Evropskega parlamenta in stavkajo že tretji teden. Kljub pripravljenosti na njihovi strani si vodstvo ne prizadeva za rešitev spora. Eh, in v številnih eh, kabinah eh, na tem sestanku Eh, torej, tolmači morajo eh, delati, eh, prisiljeni so bili z nesorazmernimi ukrepi in s tem je kršena njihova pravica do stavke. Druge kabine, ki niso bile obvezane delati danes, pa iz solidarnosti tudi delajo. Eh, tolmačiva tudi z obžalovanjem obveščajo, da bodo s tolmačenjem končali ob 12.30, torej točno ob uri, ki je predvidena po urniku. Hvala. Eh, no, upam, da sem prav prebral to izjavo. Tako tudi za nas torej veljajo te omejitve, kar zadeva tolmačenje. Zdaj pa pojdimo na sprejetje dnevnega reda. E, predlagal bi naslednje spremembe na današnji dnevni red. Pri peti točki bomo govorili o osnutku resolucije o humanitarni pomoči. To bo potekalo ob 11. Pri 14. točki gre za sporazum med EU in Tunizijo, ne Turčijo. To gre za tipkarsko napako pri osnutku dnevnega reda potem pri točki 23 gre za predstavitev osnutka poročila o misiji na, uh, v Bolgariji in to bomo odložili. Točki 34 in 35 bomo zato obravnavali 15 minut prej, kot je bilo predvideno. Če ni pripomp na spremembe, ki sem jih predstavil, potem lahko dnevni red sprejmemo. Kar zadeva jezikovni režim, omenil sem kakšna je situacija glede tolmačev, sicer pa je tolmačenje na voljo vse jezike, razen hrvaščine, danščine, malteščine in irščine. Tako, zdaj pa priporočila koordinatorjev. Nekaj poročevalcev je bilo imenovanih, bom prebral. Najprej gospod uh, Štetina iz ELS, ki je imenoval, uh, imenovan za poročevalca glede podatko, izmenjave podatkov z Hrvaško. Gospod Škripek iz EKR je poročevalec za psihoaktivne snovi oziroma enega od dosejev z tega področja. Gospod Carlos Coelho z ELS je poročevalec za uredbo o visu. In pri mnenjih Ana Gomes je pročevalka za mnenje o poročilu na lasno pobudo odbora INTA o blockchain tehnologiji. Potem gospod Pavel. iz vrst socialistov in demokratov je pr pripeljalec mnenja o spostavitvi Evropskega delovnega organa, Mikael Boni iz ELS pa je pripeljalec mnenja eh, k poročilu ITRE na lasno pobudo o industrijski politiki in umetni inteligenci. Ali podpirate ta priporočila koordinatorjev? Dobro, potem delegirani in izvedbeni akti. Prijeli smo dva osnutka izvedbenih eh, odločitev, zelo sklepov, eh, najprej kar zadeva tehnične specifikacije za alarmno in signalno orožje. In uh, sicer gre za nadzor nad uh, prodajo in uh, nakupom orožja, in pa izvedbena uh, izvedbeni sklep o označevanju orožja in sestavnih delov. Eh, gre za izvajanje direktive o nadzoru in posedovanju orožja. Eh, pri obeh primerjih gre za isto temeljno uredbo 2017-853 z dne 17. maja 2017, ki spremenja direktiva 91477 o Eh, nakupu in posedovanju orožja. Vse to smo posredovali tudi vsem članom in članicam 15. junija. Rok za ložitev predlogov sprememb je 25. junija za prvi sklep in 26. Eh, junija za drugi sklep. Če želite ugovarjati ali eh, predlagati spremembe, obvestite sekretarjat do navedenega roka imamo pa tudi elektronsko glasovanje ob 11 in 15, tako da vas prosim, da imate s seboj glasovalne kartice. Govorim pa štirim članom in članicam, hvala, da ste tu. Tako. Zdaj pa gremo na tretjo točko, gre za poročilo Striloga. In sicer gre za letni proračunski postopek in izmenjavo mnen o osnutku proračuna za leto 2019. Gospod Vioti bo govoril o prednostnih nalogah odbora Libe. Najprej bi dal besedo gospodu Viotiju, ki pa ga ni. Gospod Krisogonos je tu. Gospod Krisogonos je pripravljalec mnenja za odbor Libe. Izvolite. Torej, izvolite, gospod Krisogonis, beseda je vaša. Najlepša hvala. Evropska unija je v kritični fazi, kar zadeva razvoj evropskega projekta. Ustrezno izvajanje civilnih svoboščin na področju PNZ je ključni element evropskega projekta. Uh, Dobro delujoče evropsko območje svobode, varnosti in pravice je predpogoj za boj proti kriminalu in za zagotavljanje ustreznega uresničevanja temeljnih pravic v Evropski uniji. Raven finančnih sredstev, ki so na voljo za to področje v večletnem finančnem okviru za leto 2019, eh, je potrebno v celoti izkoristiti glede na izzive, ki so povezani z vse večjim številom migrantov, ki prehajajo evropske meje, je izredno pomembno, da zagotovimo ustrezna sredstva, da bo Evropski eh, urad za podporo azilu postal polnopravna agencija za azil. Eh, in eh, da bo zagotavljal spoštovanje temeljnih pravic vseh prosilcev za azil. V tem kontekstu je prav tako pomembno Frontexu nuditi dodatna sredstva, da bo lahko učinkovito izvajal svoj mandat. V tem kontekstu bistveno povišanje eh, sredstev iz sklada za migracije in azil za 56 odstotkov za financiranje nove dablinske zakonodaje ter ovojnica v višini 157 milijonov evrov za Grčijo eh, predstavljata pozitivne korake. Razmere ob koncu leta 2017 so vodile v prerasporeditev 275 milijonov evrov v odobritvah za plačila iz sklada za uh, migracije in azil. Uh, zaradi težav pri absorpcijski zmogljivosti določenih držav. Eh, in take primere je potrebno prihodnje preprečiti. Zato je potrebno predeliti specifično proračunsko vrstico za vsakega od ciljev, tako da bo odbor Libe lahko eh, igral vlogo nadzornika in okrepil preglednost evropskih sredstev. Kar zadeva zaščito temeljnih pravic, je potrebno izpostaviti, kako pomembno je financirati ustrezne nadzorne mehanizme na področju pravosodja in notranjih zadev. Jasno je, da so temeljne pravice v Evropski uniji pod pritiskom, zato priporočamo, da bi sredstva Agencije za temeljne pravice ter Evropskega nadzornika za varstvo podatkov ustrezno povečali. Prav tako bi bilo pomembno zagotoviti EU-lisi dovolj sredstev v letu 2019, tako da bo lahko zaposlila dodatne zaposlene in strokovnjake, ki jih potrebuje za izpolnjevanje dodatnih nalog, ki smo jih dodelili. Ki smo jih dodelili. No, glede na trenutni predlog Evropske komisije, to ni predvideno, eh, pa Eh, pa to ni predvideno niti v večletnem finančnem okviru za leto, leta 2021 do 2027. Kar zadeva sklad za notranjo varnost, je potrebno izpostaviti, kako nujno je okrepiti policijsko sodelovanje v boju proti resnemu kriminalu ter boju proti kibernetski kriminaliteti. To sta prednostni nalogi za naš odbor glede na to, kako pomembno vlogo ima v boju proti različnim vrstam kriminala in glede na vse bolj obširno sodelovanje s tretjimi državami, bi Europolu morali zagotoviti ustrezna sredstva. Enako velja tudi za financiranje Evropskega eh, centra za spremljanje drog in odvisnosti od drog. Izvajanje revizije eh, agencije za eh, omrežja in varnost podatkov eh, moramo prav tako okrepiti, zato da bomo okrepili boj proti kibernetskemu kriminalu. Tudi proračun Eurojusta mora biti na ustrezni ravni, zato da bo ta lahko ustrezno igral svojo vlogo pri usklajevanju preiskav in pregona eh, strani pristojnih organov v državah članicah. Vendar pa bistveno znižanje v večletnem finančnem okviru 2021 do 2027, kar zadeva uh, odobritve za prevzem obveznosti za Eurojust in program Justice, je kontraproduktiven. To je nespremljivo glede na eh, razširitev operativnih nalog in prednostne naloge na področju notranjih zadev in pravosodja. Zato je to potrebno spremeniti. Eh, predvideni proračun v višini 4,9 milijonov evrov za eh, urad Evropskega tožilstva predstavlja pozitiven korak za področje PNZ. Potrebno je upoštevati, da ustrezno izvajanje proračuna zlasti na področju civilnih soboščin pravosodja in notranjih zadev ter krepitev izvajanja temeljnih načel Evropske unije, kar vključuje tudi spoštovanje človekovih pravic, solidarnosti, skupnega sodelovanja in demokracije, je tisto, kar je naš skupni cilj. Najlepša hvala, gospod Krisogonis, enega poročevalca v senci imamo tudi v dvorani, ki eh, bi želel spregovoriti, pa tudi gospod Vijoti se nam je pridružil, se nam je pridružil najprej pa gospod Mamikins. Najlepša hvala, predsedujoči, kratek bom, rad bi izpostavil pomen eh, dveh ali treh. Eh, točk v zvezi z proračunom za prihodnje leto. Gre za postopkovne pravice in eh, sprejemne zmogljivosti za eh, migrante, to zadeva naš odbor. In mislim, da moramo zagotoviti, da bo odbor Libe lahko igral nadzorno vlogo, kar zadeva večjo preglednost evropskih sredstev. Boriti pa se moramo tudi za podporo za eh, Agencijo za temeljne pravice ter za Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Eh, ampak, če se navežem na celotno besedilo, eh, naj izpostavim eh, tiste točke, ki so najbolj pomembnejše za nas od 11 do 14, od 29 do 35 in od 46 do 48. Ne bom navajal teh eh, odstavkov, ampak želim sporočiti poročevalcu, da so te zadeve zelo, zelo pomembne. Najlepša hvala, gospod Mamikins. Zdaj pa bom dal besedo poročevalcu za proračun, gospodu Jotiju. Gospod Krisogonis, boste želeli še kaj dodati potem? Ne? Torej, eh, potem lahko zaključite, eh, lahko pač podate svojo predstavitev in podate zaključke, potem bomo zaključili s to razpravo. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Se opravičujem za to, ker sem prišel malo kasneje. težava je v zloglasnem bruselskem prometu. Opravičujem se odboru in se vam zahvaljujem, da ste nas povabili, da sodelujemo v tej razpravi. E, trenutno sem nekako na turneji po vseh odborih in e, mislim, da je to zelo pomembna izkušnja. Lepo je imeti priložnost, da se pogovorim s člani posameznih specializiranih odborov, ker ima seveda vsak odbor svoje specifične prednostne naloge. 25. maja sem predložil svoj predlog, verjetno ste že imeli eh, priložnost, da eh, si ga pogledate, ampak eh, nekaj točk je, ki bi se jih posebej dotaknil, ker mislim, da je potrebno pojasniti, kaj počnemo in kje so potrebne večje naložbe. Najprej azil in migracije. Vsekakor moramo zagotoviti, da bomo imeli dovolj sredstva za preoblikovanje EASA v agencijo. To je cilj, s katerim se strinjam, vendar pa je to zelo težko doseči. Ne samo. Uh, z vidika eh, finančnih vprašanj, ampak tudi kar zadeva strukturo samega proračuna. Eh, ta zadeva namreč eh, se dotika štirih proračunskih vrstic. Potem so tu še operacije iskanja in reševanja, ki jih moramo ravno tako vključiti v proračun. Sam osebno te operacije zelo podpiram in se bom vsekakor potrudil, da bi to eh, zagovarjal v fazi spravnega postopka, ampak potrebno bo kar nekaj dela, da bomo uspeli to vključiti v prihajajoči večletni finančni okvir. Kar zadeva upravljanje zunanjih meja, moramo zagotoviti ustrezna sredstva za Frontex ter povišanje sredstev za EULISO glede na naloge, ki naj bi jih najverjetneje dodelili mi kot Evropski parlament seveda vedno poskušamo pritiskati na države članice in vedno izpostavljamo, da kadar prihaja do novih nalog, to pomeni, da je potrebno zagotoviti tudi dodatna sredstva. Vsakič, kadar komisija dobi nove naloge, to za seboj potegne nova delovna mesta in nov, eh, nove finančne potrebe. Uh, komisije oziroma agencije že sedaj opravljajo ogromno dela in ne moramo pričakovati, da bodo opravljali še več dela z istimi sredstvi in istimi številom zaposleni. Ko gre za boj proti eh, terorizmu, eh, trgovanje z ljudmi, eh, preseljevanje, imamo že vrsto obstoječih agencij. No, če se vrnem na migracije in azil, imamo pravno podlago, ki obravnava humanitarno pomoč v Evropski uniji eh, in v spravnem postopku se odtegne ta tema izkazati za problematično. Zagotoviti moramo, da sprejem eh, prosilcev za azil in njihova obravnava eh, sta ustrezno finančno podprta, kot je bilo že omenjeno. EU-LISA pa prav tako potrebuje ustrezne vire in sredstva kar pa zadeva sredstva za agencijo, eh, smo tekom zadnjega leta uspeli v spravnem postopku doseči marsikaj. Nismo sicer uresničili vsega, kar smo si želeli, ampak vendarle smo uspeli doseči eh, povišanje sredstev in števila zaposlenih za Eurojust in EASO. Eh, cilj za letošnje leto je seveda, da nadaljujemo eh, s, s tem bojem. Vsekakor pa bo svet zahteval znižanje sredstev za druge agencije in na drugih mestih. No, glede tega bi želel biti jasen. Če pride do povišanja sredstev strani sveta, obstaja tveganje, da ne bomo več imeli rezerve in da ne bomo več imeli financiranja za pilotske projekte in pripravljalne ukrepe. To je torej eh, nek tehnično-politični element, ki je prav tako v igri. seveda bomo poskušali podpreti vse zahteve, ki smo jih prejeli strani odbora Libe, ampak imamo nov džentlmenski dogovor s svetom in če eh, bi svet in eh, tu ne želim govoriti o posameznih primerih, ampak v Italiji, na primer, imamo novo vlado in kot se stvari obračajo, če bi svet Eh, se odloči vložiti več v upravljanje migranskih tokov in migracije na splošno, eh, bo to terjalo ustrezna sredstva. Komisija mora biti sposobna seveda izvajati nove naloge, nove programe in projekte in če ne bo na voljo ustreznih sredstev, eh, to ne bo mogoče. In to mora biti za nas neka skrajna meja, to bi morala biti skrajna meja za cel parlament. No, e, morda sem preveč direkten, ampak ne potrebujemo populističnih politik, ki se. Eh, prevajajo tudi v, poli, eh, v populistično administriranje. Eh, tako da moramo biti dosledni in to je moj cilj. Želim pridobiti čim širšo podporo, želim pridobiti čim več članov in članic, ki bodo podprli naš mandat in sam kot poročevalec za proračun bom seveda mandatu sledil. Ne gre samo za podporo poslanskih skupin, ampak je zame pomembna tudi podpora posameznih poslancev in posameznih odborov. Najlepša hvala. Hvala, Daniel. Mislim, da si zelo dobro predstavil svoje stališče. Uh, opravičujem se gospodu Ječku, ki je poročevalec v senci za odbor Alde in sem ga, za skupino Alde in sem ga prej spregledal, tako da kar izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Ko smo razpravljali osebini pisma, ki naj bi ga predsednik odbora poslal odboru za proračun oziroma njegovemu predsedniku, sem jasno povedal, da moramo prav opredeliti prednostne naloge in prepričan sem, da na področju pravosodja in notrnih zadev moramo zagotoviti, da tiste države članice, ki so v prvi vrsti in se soočajo s pritokom migrantov, eh, so deležne podpore agencij kot sta Frontex in EASO. Vem, da imamo nov zakonodajni instrument, da imamo ta džentlmenski dogovor, ampak vseeno bi raje videl, da bi to bil rezultat rednega eh, triloga. Pomembno je, da zagotovimo tudi ustrezna sredstva za boj proti tihotapljenju z ljudmi in trgovini z ljudmi. Države na zunanji meji imajo občutek, da jih Evropska unija ne podpira v zadostni meri in zato je pozitivno, da smo predvideli dodatna sredstva na področju azila. Menim pa, da bi morali Frontexu dodeliti še več sredstev, zato da bi pomagal državam članicam pri nadzoru zunanje meje. Podpiram tudi mobilizacijo instrumenta za prožnost ponovno v letu 2019, zato da bi izvajali politike in ukrepe iz razdelka tri proračuna. Ampak v osnutku priporočil eh, proračuna za odbor eh, poraču, proračuna za, eh, odbora za proračun, eh, mislim, da je to področje deležno preniske finančne podpore. Eh, kajti na kocki je destabilizacija ne samo nekaterih držav, ampak celotne unije. Kar zadeva inovacije na eh, drugih področjih proračuna, je potrebno vedeti, da če ne bomo rešili imigracij, eh, utegne to ogroziti vse nas in ne bomo niti več razmišljali o inovacijah. Eh, pomembno je, da komisija to upošteva pri novem predlogu za večletni finančni okvir. Eh, očitno se tega zaveda, ker je sredstva za področje meja in azila skoraj potrojila. Kar zadeva druge razdelke, pa naj izpostavim, kako pomembna je finančna podpor za kibernetsko varnost, za boj proti radikalizaciji in za obvladovanje kriz. Skrbi pa me eh, stagnacija sredstev za policijo in pravosodno sodelovanje, pozdravljam pa povečanje sredstev za EU liso za skoraj 100 milijonov evrov. Glede na to, da pričakujemo, da bo leta 2019 začel delovati okvir eh, interoperabilnosti, mora EU lisa imeti ustrezna sredstva in število zaposlenih, da bo lahko upravljala vse naloge, ki smo jih naložili imamo omejena sredstva, s katerimi bomo morali doseči cilje, ki smo si jih zastavili za zadnji dve leti tega večletnega finančnega okvira. Zato se moramo osredotočiti na to, da bomo učinkovito porazdelili ta sredstva in eh, kljub temu ob, obvladovali vprašanja, kot je naprimer migracija, ki bi lahko eh, ogrozila prihodnost Evropske unije. Eh, Eh, veselim se že nadaljnih pogovorov, tako da bomo lahko ponovno izpostavili svoje prednostne naloge. Najlepša hvala, gospod Ježek, seveda je to vredno nadaljne eh, razprave in eh, gospod Vijoti se bo verjetno želel odzvati, ampak na tej točki moramo zaključiti, ker prihaja minister iz Grčije, ki nam, nas bo nagovoril in imamo za to predvsem malo časa, ker potem sledi glasovanje. Hvala gospod Vjoti za vaš prispevek, hvala gospodu Krisogonicu in poročevalcem v senci. Krški minister, kolikor vem, je, je že z nami, e, prišel naj bi v naslednji minuti, kot je bilo rečeno. No, pred dvema minutoma so mi rekli, da pride čez eno minuto, ampak nič hudega. Takoj, ko pride, bomo začeli, ker nimamo veliko časa, potem pa sledijo glasovanju. Dobro, zdaj pa prehajamo na četrto točko dnevnega reda. In lepo pozdravljamo Dimitrija Savicasa, novega grškega ministra za migracijsko politiko. Seveda smo se želeli srečati z novim ministrom eh, v vsakem primeru, ampak eh, zlasti je to relevantno danes na svetovni dan beguncev. Hvala. Eh, vse ekipi za dosedanje srečanje in stike. Vem, da tudi nekateri kolegi ministra zelo dobro poznate. Včeraj smo že imeli določene razprave in vem, da marsikoga zelo zanima, kaj bo minister povedal o makaro ravni. Želimo razumeti širšo sliko tega, kar se zdaj dogaja. Prihodnji teden sledi zasedanje sveta. Uh, Eh, zanimajo pa nas seveda tudi podrobnosti tega, kar se dogaja v Grčiji, kar se dogaja glede azila v Atenah. Mislim, da so kolegi zelo izkušeni na tem področju in vem, da ste tudi vi vsekakor pripravljeni na današnjo razpravo z njimi. Eh, no, eh, ne bom imel dolgega uvoda, ampak bom prepustil čas kolegom, da bodo zastavili vprašanja. In glede na to, da je danes Mednarodni dan beguncev, bomo prikazali kratek video posnetek, ki si ga bomo zdaj ogledali. Ga bomo gledali zdaj? Video? Prihaja. Se opravičujem.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 Minister, if you could, um, warm welcome again and please. Ponovno lepo pozdravljeni, gospod minister, uh, izvolite besedo in kar vzemite si čas. Najlepša hvala. Govoril bom grško. In mislim, da ste že iz tega posnetka lahko videli, kaj se dogaja v Evropi in še posebej v Grčiji. Dragi gospod predsednik, gospe in gospodje, v veliko čast mi je, da sem danes tukaj, danes na dan beguncev in da vam lahko spregovorim tukaj v vašem odboru. Lepo bi rad pozdravil tudi vse člane in članice tega odbora. Evropski parlament je tudi sodeloval pri urejanju migracij in pomagal je oblikovati vse evropsko politiko o migracijah azilu in migracijah. Zato je vloga Evropskega parlamenta tukaj ključnega pomena. Imamo politiko, ki spoštuje evropske vrednote in pa človekove pravice in ki izhaja iz naših pogodb in pravil zapisanih v mednarodnem pravu. Naj se osredotočim na nekaj posameznih točk. Uh, Rad bi z vami delil tudi svoje mnenje o razvoju dogodkov na področju uh, uredbe Dublin 4. Povedal pa bom tudi nekaj o situaciji v Grčiji, kako ukrepamo in kakšen je naš program za drugo polovico leta 2018 in leto 2019. Na začetku pa bi rad z vami delil misel. Skupna evropska pot, Evropska unija torej zahteva vizijo, eh, ki bo usmerjena v prihodnost, stalni dialog in pa tudi kompromise. Vse to pa mora temeljiti na neki skupno dogovorjeni osnovi, kajti sicer se znajdemo na začetku, eh, v situaciji, kot je obstajala preden je obstajala Evropska unija, torej da ni skupnih vrednot in ni dogovora. To vprašanje pa še posebej velja tudi za temo beguncev. Ali protokol iz New Yorka in Ženevska konvencija ter vsi drugi sporazumi ali veljajo ali ne veljajo. Ko govorimo o solidarnosti, o čem pravzaprav govorimo? Kakšna je ta solidarnost? Solidarnost do ljudi? ali solidarnost držav in skupnosti, ki želijo tem ljudem pomagati, ali govorimo tudi o solidarnosti med državami, eh, tudi tistimi, ki se izogibajo prevzemu odgovornosti. Odgovori na to vprašanje bi nas morali voditi pri našem ukrepanju in eh, na podlagi odgovora na to vprašanje lahko tudi sodimo eh, vse dogovore in sporazume na tem področju. Moj odgovor bi bil prvi odgovor. Izzivi, s katerimi se soočamo pri beguncih in migrantih, eh, zahtevajo sodelovanje vseh udeleženih na osnovi mednarodnega prava, solidarnosti in pa eh, deljene odgovornosti bi morali ukrepati, ampak mi smo od tega cilja še zelo oddaljeni. Namreč eh, niso. Uh, vsi politiki in vse države odločene prispevati k temu. Naš cilj je, da bi imeli institucionalizirano azilno-imigracijsko politiko, ki bi vključevala naslednje točke. Varne zakonite poti za begunce, to je prva stvar. Tako da se beguncem ni treba obračati na, um, na tihotapce. Potem želimo tudi uh, vzdržen uh, azilni sistem, ki bo odporen na krize in ki ne bo bremenil eh, samo tistih držav, ki so na zunani meji. Potem želimo tudi okrepljeno sodelovanje s tretjimi državami, tako da bomo lahko se ukvarjali z izvornimi razlogi za migracije. Moram biti iskren. In eh, moram povedati, da eh, dogodki širše gledano v Evropi niso bili pozitivni. Eh, okrog Evrope se nadaljujejo vojne, nadaljujejo se oboroženi konflikti, socialne razlike se povečujejo. In še posebej nas skrbi, skrbijo nas vse slabši pogoji eh, za razseljene osebe in begunce v Jordani, Libanonu, Iraku in drugih sosednjih državah. O tem pišejo tudi poročila eh, Združenih narodov. Odgovor je v sodelovanju med vsemi nami. Evropska unija se mora biti sposobna spopasti eh, s temi izzivi in preselitev je tisti način, kako bi bolje v, upravljali eh, migracijske tokove. Eh, treba je oslabiti eh, tihotapce in zagotoviti ljudem, ki imajo pravico eh, priti v Evropo, da to storijo na zakonit način. Proti tihotapcem je treba ukrepati brez milosti. Oni samo izkoriščajo obup ljudi. In ena glavnih eh, zadev danes, eh, je pregled skupnega evropskega azilnega sistema in pa Dublinske uredbe. Tukaj moram biti povsem jasen. Grčija podpira odločitev, ki je bila sprejeta v Evropskem parlamentu. Naša stališča se tukaj ujemajo, vsaj v veliki meri. In uh, Zelo uh, smo bili veseli, ko smo prebrali nedavno pismo gospoda Tajanija grškemu premijeju. Uh, e, in želeli smo, oziroma Tajani je želel s tem zagotoviti, da bi vse države delovale v isti smeri. Tega si želimo tudi mi. Pozdravljamo to, kar je dosegel Evropski parlament. Hkrati pa tudi vemo, da na ravni sveta situacija ni takšna. Uh, zelo pogosto eh, se stvari znajdejo v slepi ulici. In eh, stališče Grčije je, da je treba podpreti prizadevanja bolgarskega predsedstva, zato da se najde neke vrste eh, kompromis, progresiven kompromis, ki bo tudi odporen in vzdržen. In mislim, da bi to lahko bila osnova za razpravo, čeprav obstajajo različna stališča v zvezi s to temo. Dokument bolgarskega predsedstva je po mojem mnenju temelj za razpravo. Ne strinjamo se s tistimi državami članicami, ki pravijo, da eh, je treba začeti od začetka. Še ena pomembna stvar, ki jo želimo povdariti, pa je naslednja potrebujemo pritisk strani Evropskega parlamenta in ta pritisk mora biti še večji kot doslej, tako da bomo hitro lahko začeli s postopkom trialogov. Tako bomo prišli do končne in skupne rešitve za ta problem. Mislim pa tudi, da imamo tudi svežen sedmih eh, eh zakonodajnih predlogov. Eh, To je bilo napisano kot svežen in obravnavati moramo vse predloge skupaj kot svežen. E, tako da po mojem mnenju teh predlogov ne bi smeli e, deliti in obravnavati posebej. Pet e, držav je na uh, e, uh, zunani meji. 13 stališč smo oblikovali v Evropskem svetu štiri stališča so bila sprejeta, devet pa ne. to se je dogajalo približno pred dvema mesecema, vmes so potekale tudi volitve, ehm, in stvari so se malo spremenile. Teh trinajst stališč eh, je tudi usklajenih z Evropskim parlamentom in mislim, da bi morala biti sprejeta. Želeli pa bi si več eh, razprave za to, da eh, lahko najdemo rešitev. Ampak obstajajo različna stališča, eh, ki so jih predložile države prvega sprejema. Te države so namreč tiste, ki, dobijo, ki so deležne največjega bremena. Za nas je ključnega pomena to, da bi morali porazdeliti odgovornost, ne pa da. Eh, se na nas še bolj pritiska, torej na države na zunanji meji, kjer je največ sprejemnih centrov. Postopki, eh, kakršni veljajo zdaj, eh, ne morejo veljati še naprej. Težko jih vse izvajamo in treba je porazdeliti odgovornosti in breme in mislim, da je treba zagotoviti, večja finančna sredstva za države, ki so na prvi črti. Pregledali smo ideje, ki jih je predložil Evropski parlament. Mislim, da so te ideje zelo pozitivne. Takšno je torej naše stališče v zvezi z Dublinsko uredbo. Zdaj pa bi spregovoril še o trenutni situaciji v Grčiji. Pogledali ste si eh, video posnetek, nismo več leta 2015. Zdaj tudi poteka razprava o tem. Ne želimo se vrniti v leto 2015. E, eh, nimamo še vseh objektivnih podatkov eh, za trenutno situacijo, ampak pri razpravi, ki poteka v Evropi, ne gre toliko za porazdelitev, ampak bolj zato, kot da se bomo znašli spet v letu 2015. To moramo zavrniti, kajti s tem se spreminja naša agenda. In to je ključnega pomena za nas. Leta 2015 smo imeli nujno situacijo, izredno situacijo. Mi pa zdaj eh, nadaljujemo z našimi prizadevanji in stvari so drugačne kot leta 2015. Ne pravim, da ni težav, ampak eh, Stvari so se bistveno spremenile od eh, leta 2015. Veliko napredka je bilo doseženega. Tudi ne bom vam tukaj slikal neke idealne situacije, ampak naj vam predstavim situacijo. 60 tisoč beguncev in migrantov eh, imamo v Grči, 16 tisoč jih je na otokih. Ehm, Ve, več jih je v prvi polovici leta 2017 oziroma dva, v drugi polovici leta 2017 in prvi polovici 2018 prišlo iz Turčije. E, največ e, jih je prečkalo naše kopenske meje aprila. To je za uh, grški azilni sistem in uh, sistem sprejema povzročilo velike težave, uh, predvsem uh, pri reki Evros in pa na otokih. Uh, V stalnih stikih smo z Evropsko komisijo, s komisarjem Avramopolosom in tudi z bolgarskim predsedstvom. Sodelujemo pa tudi s Turčijo. Dva uh, sestanka uh, na visoki ravni, tehnična sestanka smo imeli, eden je potekal v Atenah, eden v Istanbulu. In uh, rezultat je bil, da so se tokovi vrnili nazaj na uh, raven iz maja 2017. Aprila je v Grčijo stopilo 6600 uh, ljudi, 3500 uh, eh, maja, uh, junija pa uh, nekaj čez 1500. Torej, do 15. junija uh, imamo te številke. Grška stran si želi pristnega sodelovanja z Evropsko unijo in Turčijo. Uh, skupaj naj bi upravljali migracijske tokove. Uh, pred kratkim eh, smo govorili tudi o jadranski, zahodno-balkanski poti. Eh, o tem se je govorilo in ehm, rad bi povedal, da zaenkrat ni podatkov, ki bi potrjevali to pot. Kolikor vem, ni sekundarnih tokov iz Grčije v sosedne države ali pa v države v srednje in severne Evrope. prosili bi, eh, da vsi izhajate iz podatkov. In po naših podatkih je samo 8 eh, prošen za ponovni sprejem prišlo iz Albanije. Leta 2017 je bilo to. Eh, v letu 2018 pa zaenkrat samo 3. Naša glavna skrb v tem trenutku je, da v vzhodnem Egejskem morju sprostimo predvsem otoke, eh, predvsem Lesbos in Samos. Zaradi eh, geografskega položaja na evropski zunanji meji sta ta dva otoka eh, najbolj obremenjena. Tam se je zato pojavilo veliko problemov zaradi življenjskih pogojev za migrante in begunce pa tudi za lokalne skupnosti, ker, oto, ker sta ta dva otoka preobremenjena. Eh, zdaj eh, so tam predvsem prosilci za azil, ne toliko migranti in begunci. Eh, ti se obračajo na naš azilni sistem in treba bi bilo pospešiti azilne postopke ob spoštovanju vseh pravic azilantov. Sredi maja smo sprejeli novo azilno zakonodajo, ki temeli na treh stebrih. Kodifikacija, poenostavitev eh, postopkov, to je prvi stebr, potem pospešitev različnih postopkov, ki bodo prispevali k um, skladnosti z zavezami Grčije in pa tudi k boljši zaščiti za prosilce za azil. To pa zadeva tudi tiste begunce, ki so se znašli v uh, Grčiji. Ampak eh, en sam zakon ne more spremeniti celotne situacije. Potrebujemo nadaljne korake eh, na področju administracije in zato smo s 400 novimi ljudmi okrepili zaposlene na področju azila. Leta 2018 smo povečali število odborov, ki se ukvarjajo z begunci z 12 na 20, um, dosegli pa bomo številko 30 naslednje leto. Potrebujemo tudi tolmače, potrebe po njih so vse večje. Moramo pa izboljšati tudi naše pogoje za sprejem tako da bomo lahko um, zadostili vsem potrebam, ki so jih ti tokovi ustvarili. Pregledati je treba naše prakse, pa tudi naše finančno načrtovanje za drugo polovico leta 2018. Uh, podali smo posodobljen finančni načrt Evropski komisiji in pripravili že naslednji program za leto 2019. Trenutno imamo v Grči ljudi, ki so v 27 nadzornih strukturah. Eh, odprli pa bomo še nove eh, strukture. 21 tisoč ljudi je v stanovanjih. Eh, tukaj sodelujemo z Združnimi narodi. Do konca tega leta bi radi dosegli številko 30 tisoč ljudi, ki bodo naseljeni v stanovanjih. Veliko je tudi mladoletnih brez spremstva smo pri številki 1956, radi pa bi dosegli številko 3000 na tem področju. Rešili smo 2000 ranljivih ljudi iz otokov, preselili smo jih na celino in do septembra želimo doseči situacijo, ko ne bo na otokih več kot 10 tisoč ljudi. Um, Migrantski otroci in mladi so vključeni v grške šole, imajo posebne programe eh, v skladu z načrti, ki jih je sprejel ministr za izobraževanje. Začeli pa smo tudi program za integracijo v Solunu in pa še drugih mestih, ki izvajamo pilotne eh, projekte. Tri točke so tu vključene, učenje grščine, um, opredeljevanje spretnosti in pa dostop do trga dela za begunce in imigrante. Želimo si tudi umestnega programa za ljudi, ki dobijo azil. 5000 mest je za 6 mesecev in eh, ti ljudje se lahko vključijo v naše eh, programe integracije. Dragi kolegi, gospe in gospodje, Evropa je tukaj na križišču. Soočamo se z velikimi izzivi. Naš pristop eh, pri teh zadevah bo eh, določil tudi prihodnost Evropske unije za naslednje generacije. Naj bom povsem jasen. Eh, Grča ne bo um, um, vplivala na to, kako se bo obrnila Evropa, ko gre za vrednote in človekove pravice. Želimo si, eh, da bi eh, Evropa šla v smeri spoštovanja človekovih pravic, pravic migrantov. Ne želimo, da se odvrne stran od tega. Mi želimo uh, uh, vplivati na prihodnost kot na prihodnost unije, želimo imeti skupne vrednote in želimo, da se spoštujejo naše odločitve. Želimo si solidarnosti na podlagi evropskih vrednot. Vloga Evropskega parlamenta in odbora Libe pri tem, pri teh tako pomembnih vprašanjih za našo prihodnost, je zelo pomembna, pomembnejša kot kdajkoli prej. In zato je vloga vsakega od vas eh, bistvena. Najlepša hvala. Hvala, gospod minister. Zdaj bomo sprejeli nekaj vprašanj strani naših eh, članov in članic. Eh, sam bom začel. Eh, omenili ste eh, države, ki so na prvi liniji, torej na zunanji meji. Zanima me, ali ste kaj slišali o zadnjih predlogih v zvezi z Dublinom. Rekli ste, da zaenkrat to ni bilo v skladu z vašimi pričakovanji. Potem eh, imamo tudi obravnavo prosilcev za azil eh, v drugih državah eh, in pa na otokih. Zanima me, kaj se v svetu dogaja na tem področju, potem pa še glede proračuna, kje se trenutno nahajamo. Vem, da bodo prišla še bolj podrobna vprašanja v zvezi s tem in imeli boste priložnost, da. Eh, odgovorite na vsa ta vprašanja. Prvi bo spregovoril gospod Lopes Aguilar. Izvolite. Hvala, gospod minister, hvala eh, za vaše pričevanje, hvala, da ste prišli in hvala za vsa grška prizadevanja, eh, da se soočimo s to situacijo. Zdaj ni čas za govore, veliko govorov smo že slišali. Veliko ljudi se je oglašalo tudi na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v zvezi z migracijami. Zdaj je čas, da na vas naslovimo specifična vprašanja. Vi ste minister, ki eh, zaseda tudi v svetu in v svetu je problem. Prav ste povedali, tukaj v Evropskem parlamentu ste dobili zaveznika mi smo pripravljeni skupaj z vami reševati to uh, situacijo in poskrbeti za spremembe. Odgovor strani Evropske unije zaenkrat ni bil zadosten. Še posebej uh, je bil neuspešen svet. Zanima me, kako vi uh, gledate na možnost, da se še pred koncem tega mandata uh, oblikuje zavezništvo tudi v svetu, tako da bi deblokirali te spremembe, ki so potrebne. Uh, moramo preseči trenutni status quo. Uh, Dublin, deljena odgovornost. Kakšne so možnosti Grčije v povezavi eh, z drugimi državami, naprimer z novo vlado v Španiji, da uh, uveljavi spremembe. Dublinska uredba je trenutno blokirana in to pomeni, da je celoten azilni sistem blokiran. Torej, ne moremo si predstavljati koraka naprej eh, pri eh, sprejemu, pri eh, azilni zakonodaji in na drugih področjih. Vse to je odvisno od uh, Dublinske uredbe, ki pa je blokirana. Ali obstaja možnost, da pride do spremem še pred koncem mandata? Kako eh, bi lahko Evropski parlament pomagal, eh, da se ta sprememba v svetu zgodi. Hvala. Sprejemal bom kolege v istem vrstnem redu, kot so mi nakazali. Barbara Spinelli. Hvala. Tudi jaz se želim zahvaliti eh, gospodu ministru za njegove eh, pripombe. Želim pa se zahvaliti tudi Grčiji za vsa prizadevanja, ki so jih izvedli kljub težavni gospodarski situaciji. Vprašanje, ki ga imam za vas, eh, gospod minister, zadeva osnutek, ki smo ga prejeli in sicer gre za možni sporazum v svetu na področju Dublinske uredbe jasno govorijo o tem, eh, da bi morali outsourcati eh, azilno politiko in pa meje. Eh, govorijo o platformah, o regionalnih platformah za izkrcanje, govorijo tudi o Združenih narodih in mednarodni pomorski organizaciji. Zanima me, kakšno je stališče Grčije do tega vprašanja sama v takšni politiki vidim tudi skrite pasti. Zelo težko bi bilo vzpostaviti ustrezne postopke, s katerimi bi ločevali eh, prosilce za azil oziroma migrante od ekonomskih migrantov. Če imajo te tretje države eh, zakone, po katerih bi to delovalo in če bi sprejele platforme, potem tudi če ne bi bilo vse rešeno. E, pa gre tukaj za države, ki so bolj ali manj varne. Zanima me, kakšne, kakšna zavezništva so možna in kakšno je stališče Grčije do tega. E, kakšnega zavezništva si želite? Verjetno boste dobili podporo Španije. Eh, eh, na žalost pa ne boste dobili podporo Italije. Prepričana sem, da ne. In žal mi je za to. Hvala, Barbara. Gospa Paga Saurtundua Ruiz. Perdone, es que como en el apellido... Oprosti, no, da nisem slišala eh, svojega primka, ki je zelo težaven uh, za izgovorjavo. Saj se moja izgovorjava izboljšuje, pravi predsednik. Dobro, hvala za besedo in hvala, uh, gospod minister, da ste prišli danes v naš odbor. Najlepša uh, hvala uh, uh, tudi zato, ker ste rekli, da se bo v uh, tem času odločilo o prihodnosti Evropske unije. Res je tako, Grčija se sooča z največjim uh, bremenom. Uh, Eh, zunanja meja je tudi skupna meja in če je izziv skupen, se moramo tudi z njim soočiti na skupen način. Ne moremo tem državam prepustiti vsega bremena. 60 eh, tisoč ljudi je v Grčiji, ste rekli. Mislim, da bi morali v drugih državah tudi predstaviti te podatke. Um, naše javno mnenje se ne zaveda tega, kot so se zavedali mogoče leta 2015 in 2016. Zanima me, iz katerih držav prihajajo večinoma ti migranti. Eh, koliko je mladoletnih oseb, vi ste jih omenjali. Eh, omenjali ste tudi načrte. Eh, da želite pri eh, mladoletnih brez spremstva priti do številke 3000. Eh, govorili ste tudi o šolanju, da mladi in otroci že lahko hodijo v šolo, koliko se jih dejansko šola. Govorili pa ste tudi o potrebi, da se deblokirajo trialogi in pa pogovori v svetu. Mi moramo te pogovore narediti eh, bolj vidne in ne smemo Grčije prepustiti same sebi. Govorili ste tudi o situaciji in problemih na otokih. Seveda so se pojavili problemi. Kako mislite, da bi vam lahko pomagali. Eh, dajte nam kakšne ideje, eh, izkoristite priložnost zdaj in eh, nam povejte, kaj lahko naredimo, da vam bomo pomagali. Hvala. Kirkos, Gospod Kirkos. Najlepša hvala, predsedujoči. Gospod minister, veste, kako pomembno je, da ste danes prišli v naš odbor še sploh glede na to, kar je povedala kolegica pred menoj. Namreč nimamo podatkov. V tem parlamentu imate veliko zaveznikov v vseh političnih stranih, ampak potrebujemo vaše podatke, namreč le tako vas bomo lahko podprli in pripravili ciljno usmerjene ukrepe. Na tak način bomo tudi druge države lahko obvestili o tem, kaj se dogaja v Grčiji. Sedaj pa eh, aktivnosti Merklove in eh, Makrona. Ustaviti eh, želita te količine beguncev, ampak ne vemo, kaj se bo zgodilo. In eh, če tukaj ne bo napredka v času bolgarskega predsedstva, kakšne so možnosti, da bi se to izboljšalo v času avstrijskega predsedstva? Hvala, to ste res zelo dobro oblikovali to vprašanje. Sedaj pa gospa Kijenge, izvolite. Najlepša hvala. Tudi jaz bi se zahvalila gospodu ministru za to predstavitev. Strinjam se z njegovo analizo, kar se tiče temeljnih vrednot in skupnih ciljev, ki si jih moramo zadati. Namreč skupni evropski azilni sistem mora biti vzpostavljen in to na tak način, da bo spoštoval temeljne vrednote in človekove pravice. Evropski parlament se tukaj utrudi v tej smeri, pripravili smo nekaj predlogov glede celostnega pristopa pri takšnem azilnem sistemu. Leta 2016 je večina v parlamentu podprla tak prednok. Mi smo seveda zagovarjali naše stališče in potrdili to, da se zauzemamo za pravični azilni sistem. Vprašanje pa je, na kakšni podlagi lahko nadaljujemo s tem vprašanjem. Bolgarsko predsedstvo trenutno obravnava ta svežen in eh, trenutno je govora o regionalnih platformah za to, da bi razlikovali gospodarske migrante od tistih, ki prosijo za mednarodno zaščito. na tak način bi nekaterim preprečili, da se premikajo po Evropski uniji. Vi ste del Evropskega sveta in prav zato morate zagovarjati vaše stališče in tudi okrepiti stališče Evropskega parlamenta. Velika večina je podprla to stališče parlamenta oktober 2016. Spregovoriti moramo o celostnem pristopu, o tem, kako preprečevati te izvorne razloge za migracije. Mislim, da je premalo politične volje, to je problem in to moramo sporočiti naslednjemu predsedstvu. Kolege zanima, kako bi lahko dosegli bolj progresivni pristop, namreč iz sveta prihajajo informacije, ki nas zelo skrbijo. Gospa Winberg, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči, in, eh, hvala tudi gospodu ministru. Pravite, da se je število migrantov, ki prihajajo v Grčijo, zmanjšalo. Ampak vsako leto se te številke povečujejo. Migranti prihajajo iz grških otokov in iz Turčije in zanima me, kaj je razlog za to. Dogovor s Turčijo naj bi preprečil to situacijo. Dogovorili smo se, da bomo migrante izmenjali enega za enega, torej vsakega migranta, ki ga sprememo, bomo mi enega poslali nazaj. In zanima me, koliko ljudi ste torej poslali nazaj v Turčijo v okviru tega sporazuma. Vse več držav, ne želi sprejeti teh plovil nevladnih organizacij. Italija je to zavrnila, tudi Malta je ta plavila zavrnila in zadnjo ladjo Aquarius je potem sprejela Španija. Ampak tudi Španija nima dovolj zmogljivosti, da bi sprejela vse te imigrante. Zanima me torej, kaj menite, gospod minister, ali obstaja nevarnost za to, da bo vse več migrantov sedaj se napotilo proti grškim otokom? Ali mislite, da je to realna možnost? Vse več držav v Evropski uniji ne želi sprejeti zavezujočega evropskega azilnega sistema. O tem sedaj govorimo že več let, pa mislim, da se tukaj ne bo zgodilo nič. Koliko časa lahko um, še grško prebivalstvo prenaša vse te migrante na svojem ozemlju? Občutek imam, da potekajo bori med, eh, boji med skupinami imigrantov in eh, lokalnimi prebivalci na Lesbosu. Poleg tega prihaja tudi do težav z kurdskimi imigranti v Atenah. Kako boste rešili to situacijo, da ne bo prišlo do družbenih nemirov? Kaj pa Avstrija? Če sem pravilno razumela, ima Avstrija popolnoma drugačen pristop do reševanja vprašanja nezakonitih imigrantov. Upam, da boste pozorno prisluhnili um, naslednjemu predsedovanju. Hvala. Gospod Krisogonos, izvolite. Najlepša hvala, gospod minister. Dobrodošli v Evropskem parlamentu. Zanima me, kakšno je vaše mnenje glede tega, kar smo slišali v zadnjih dnevih strani Nemčije predvsem. Kot verjetno veste, je v igri stabilnost nemške vlade, vsaj po naših informacijah, zaradi predloga, ki ga je podal nemški ministr za zunanje zadeve. Ta namreč želi povišati število preselitev prosilcev za azil v države, kjer so bili prvič sprejeti. Na tak način želi znižati breme, ki ob, ga občuti Ministrstvo za notranje zadeve v Nemčiji. Prav zato me zanima naslednje, če se bo to začelo izvajati, torej ko gre za izvajanje preselitev, predvsem iz Nemčije v Grčijo, me zanima, kakšne bi bile potem posledice za Grčijo. Ali bi prišlo do humanitarne krize? Ta bi lahko imela namreč nepredvidljive posledice. Grška država se namreč ne bi mogla odzvati na to, glede na to, kakšne zmogljivosti ima. Hvala. Najlepša hvala, Eli Šlajn, izvolite. Hvala lepa. Gospod minister, hvala, da ste prišli v naš odbor naj povem, da podpiramo Grčijo in cenimo vaš, vašo podporo predlogu Evropskega parlamenta glede skupnega azilnega sistema. Mislim, da moramo biti ambiciozni, da potrebujemo skupni sistem za deljenje odgovornosti, ki bo naredil korak naprej od prve države, kjer je nek migrant prispel v Evropsko unijo. Potrebujemo postopek, ki bo v središče postavil posamezno osebo. Zagotoviti jim moramo dostojen sprejem v Evropsko unijo. 28 držav članic v svetu se je odločilo, da odločitve pač ne bodo sprejeli. In mislim, da ni pravilno, da nimamo dogovora glede notranje solidarnosti. Svet ignorira predlog, ki ga je podala večina dvotretjinska večina v našem parlamentu. Sedaj imamo priložnost za reformo Dublina in če bodo države članice zamudile to priložnost, eh, lahko to ogrozi prihodnost evropskega projekta. V praksi moramo začeti izvajati skupne rešitve. Če nam to ne bo uspelo, bomo še bolj okrepili nacionaliste in fašiste v vseh državah članicah. Evropski solidarnosti eh, moramo dati pravo obliko in sicer v realnosti. To je temelj Evropske unije. Mislim, da ni realistično, če želimo razmišljati o tem, kako eh, poslati te imigrante drugam, kako te naloge naložiti tretjim državam, to ne bo delovalo. Ugotovili smo, da v tem primeru samo vzniknejo nove, še bolj nevarne poti v druge države, naprimer v Italijo, Grčijo in tako naprej. Potrebujemo varne, legalne poti za priseljevanje v Evropsko unijo. In svet mora začeti z razpravo o tem. Trenutno imamo zgodovinsko priložnost, namreč eh, prav prihodnost celotne Evropske unije je tukaj v igri. Hvala, gospod Ježek. Thank you, chair. Minister. Well, uh... Hvala lepa, predsedujoči. Think Tank, ki se imenuje European Stability Initiative, ki ima sedež v Berlinu, je podal izjavo o tem, kako so oni oblikovali to zamisel o sporazumu med Turčijo in Evropsko unijo. Torej način, kako bi upravljali za to migracijsko potjo, ki vodi v Grčijo. Sedaj pa je ta think tank pripravil novo zamisel o tem, kako upravljati z emigranti, ki prihajajo iz Libije oziroma preko Libije. Njihov namen je to, da bi skrajšali postopek za pridobivanje azila po nizozemskem zgledu, kjer oni v dveh mesecih zaključijo celotni postopek, odločevanje, tudi možnost pritožbe in tako naprej. menijo, da bi lahko uporabljali ta postopek v državah na jugu Evropske unije in potem bi skupaj s postopkom vračanja lahko hitro ugotovili, kateri so tisti prišleki, ki si zaslužijo mednarodno zaščito in kateri ne. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o tej zamisli in kaj bi potrebovali za to, da bi lahko to izvajali. Kakšno podporo potrebujete, kakšne dodatne ukrepe, da bi lahko res dosegli takšen napredek. Hvala. Najlepša hvala, Martina Anderson. Um, Najlepša hvala. Gospod minister, hvala za vaše informacije. Mislim, da se mnogi strinjamo s tem, da nihče ni po lastni izbiri begunec. Zahvaljujem se vam in zahvaljujem se Grči, Grči za vas trud, ki ste ga uložili v to situacijo kljub temu, da ni varnih in zakonitih poti, po katerih bi eh, ti begunci lahko prišli. Danes je svetovni dan beguncev in zato je res primerno, da tudi danes poteka sestanek kureperja. Ampak informacije, ki jih dobivamo o žariščih in o tem, da želimo upravljanje meja prenesti v roke tretjih, to nas eh, lahko samo šokira. V Evropskem parlamentu pogosto govorimo o solidarnosti, ampak mislim, da smo sedaj samo solidarni glede tega, da si vši, vsi želimo to breme napretiti nekomu tretjemu. In zdi se mi, da je to sedaj vse bolj sprejemljivo, ko govorimo o tem, kaj naj storimo. Govorili ste o tem, da se moramo bojevati za naše vrednote, ampak to se vse bolj izgublja imamo mednarodno pravo, ženevske konvencije, konvencijo iz New Yorka, ampak vse to se bolj in bolj ignorira. Imamo vprašanje glede tihotapljenja in delovanja tihotapcev v Grčiji in tudi drugot. Zanima me, kakšne izzive imate z njimi in uh, kako se lotite tega. Potem me zanima tudi, kako je z integracijo beguncev. Od aprila naprej uh, je več kot 6600 beguncev in uh, gospodarskih migrantov, ki so prišli zaradi revščine in uh, podnebnih sprememb v Evropo. Potem pa imamo tukaj še združitev družine. Tukaj obstajajo pravne in praktične omejitve glede združitve družine. In povejte nam več o tem, s kakšnimi težavami se srečujete. Vem, da si želite storiti še veliko več in potrebujete našo podporo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Vozenberg. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε που ήρθατε στην Επιτροπή μας να μας ενημερώσετε. Najlepša hvala. Gospod minister, hvala, da ste prišli v naš odbor in nam podali te informacije. Eden izmed kolegov je prej omenil novi podatek, novo informacijo in sicer to, da je gospod Zehofer minister za notranje zadeve v Nemčiji pritisnil na kanclerko Merklovo, kar se tiče Dublina in vračanja migrantov v državo, kamor so migranti najprej prispeli. Istočasno pa vemo, da je Nemčija zamrznila postopek združevanja družin. Prav zato imamo družinske člane, ki so sedaj razpršeni po različnih državah Evropske unije. Grčija je država kjer pogosto najprej pridejo imigranti in pri nas je veliko takih ljudi. Zanima me, kako se je bo grška vlada odzvala na to novo situacijo. To je vsakakor pomislek, ki je sedaj zelo pereč, tudi v okviru Dublina. Hvala. Najlepša hvala, Birgit Zipel. Hvala, predsedujoči. Ne bom še enkrat ponavljala tega, da je velika večina imigrantov in prosilcev za azil naseljena v tretjih državah izven Evropske unije. Bom pa vedno ustrajala pri tem in se bojevala za to, da bi Evropska unija tudi postala kraj, ki nudi zaščito in integracijo osebam, ki bežijo pred političnim pregonom in mučenjem. V bistvu je sramota to, kar se dogaja v Nemčiji. Če bomo poslali vse imigrante nazaj in ne bomo upoštevali preselitev oziroma premestitev, potem bomo obremenili samo nekatere države. In povedali ste jasno, da evropska rešitev obstaja. Pri nas v parlamentu smo jo sprejeli, omenjali ste nekaj točk glede premestitev, glede modre kartice, glede zakonitih eh, načinov preseljevanja glede izboljševanja situacije v državah izvora, tako da bo manj ljudi nasedalo napačnim obljubam tihotapcev. Zagotoviti moramo, da bodo države v boljšem stanju, da bodo lahko ponovno sprejele svoje državljane. Vaše uvodne besede in videoposnetek so pokazali na to, da se Grčija sedaj srečuje z velikimi izzivi se pa situacija tudi izboljšuje in v tej zapleteni, um, v zapletenih okoliščinah se više vedno trudite. Imam pa nekaj vprašanj glede situacije na otokih. Omenili ste, da je na otokih 16 tisoč ljudi. Povedali ste, da želite to številko znižati. Zanima me, kaj točno to pomeni, ali boste ljudi vračali v Turčijo, ali se premestitev izboljšuje ali boste več ljudi naselili na glavnem taborišču v otokih? Kakšno podporo dobivate strani komisije, evropskih agencij in drugih držav članic? Ali lahko poveste več o teh vprašanjih? Hvala. Najlepša hvala. Mislim, da nisem nikoga pozabil. V tem primeru bi še nekaj dodal, namreč, ko boste vi zaključili, mi ne bo več nihče prisluhnil. Veliko kolegov obravnava dosjeje, ki jih eh, sedaj, o katerih sedaj odloča svet. Dublin bi vse to združil in zato ste vi kot eh, ključna oseba v svetu dobili veliko vprašanj, ki se nanašajo prav na to, da bi v svetu lahko bolj izpostavili naš pogled. Danes, ko je svetovni dan beguncev, smo torej želeli izpostaviti. Gospod minister, izvolite, mislim, da imate dovolj časa za odgovor na vsa ta vprašanja. Eh, Najlepša hvala. Hvala za vsa vaša vprašanja. Torej skaže, da obstaja veliko interesa za to vprašanje in to iz vseh političnih strani. Vse nas zanima vprašanje migrantov in beguncev. Preden odgovorim na posamezna vprašanja, bi vas obvestil o nekaterih informacijah, ki jih seveda vedno upoštevamo. Seveda vem, da je v Jordaniji 6 milijonov beguncev, v Turčiji živi 3 milijone beguncev. Torej, to sem želel res izpostaviti. Zavedamo se, da obstajajo tretje države, ki se soočajo z veliko večjim številom beguncev. Nekateri grški poslanci so to omenjali včeraj. Tukaj imamo kar nekaj dobrih zamisli in mislim, da moramo to res podpreti tudi v okviru grške vlade. Smiselno bi bilo, da bi imeli mesečno ali pa dvakrat mesečno poročilo odboru Libe. To bi lahko opravil, opravilo ministrstvo ali pa stalno predstavništvo Grčije v Bruslju. Na tak način bo odbor pridobil tudi več informacij o tem, eh, kako, kakšna je situacija pri nas. Pogosto se namreč zgodi, eh, da dobite informacije samo iz medijev. Sedaj vas ne obsojam, nikogar ne želim obsojati, ampak te informacije morda niso vedno natančne. Zato bi bilo smiselno, če bi imeli drugačen način sodelovanja, s katerim bi pridobili informacije z terena. Kaj imam tukaj v mislih? Jaz sem eh, minister in seveda sodelujem tukaj na določeni ravni, ampak obstajajo ljudje, ki vsakodnevno sodelujejo z migranti, za begunci, prevajajo, tolmačijo za njih in prav zato se jaz želim sestati s temi ljudmi, zato da bom pridobil informacije. Ne delam samo v uradu, ampak šele na terenu res pridobim informacije o tem, kaj se dogaja, kakšni problemi obstajajo in tako naprej. Sedaj pa nekaj informacij o Grčiji. Tukaj vam lahko povem veliko informacij, ampak odgovoril bi na nekaj vprašanj in potem spregovoril še o Dublinu 4 in o drugih zamislih. V primerjavi z drugimi državami je Grčija absorbirala 30 odstotkov sredstev, ki jih daje na voljo eh, Evropska komisija do konca leta 2017. Ta program pa bo seveda tekel do leta 2020. Ne vemo še, kaj eh, se bo zgodilo letos, tako da tukaj ne morem podati podatkov, bi pa podal dva komentarja. Prvič, povprečna absorpcijska stopnja za Evropsko unijo je 10 odstotkov. In drugič, mi poskušamo pripraviti boljše informacije tukaj. Postopki, ki jih še imamo, so relativno počasni, to je res. In nimamo dovolj sredstev. Finančna sredstva so na voljo, ampak nismo jih še uspeli uporabiti na terenu in prav zaradi tega moramo spremeniti določene stvari. V letu 2015 sploh nismo imeli ministrstva za migracijsko politiko. Nismo imeli nekakšnega upravnega organa, ki bi lahko nadzoroval ta sredstva. Mi se trudimo rešiti vse te probleme in izboljšati situacijo. Seveda so kritike tukaj upravičene, ampak tudi negativne kritike doprinesejo nekaj k našemu delu. Vašo kritiko bom sprejel in ta me bo motivirala k temu, da bom delal še bolj zauzeto, ko se vrnem domov. Tukaj moramo res napredovati in se še naprej truditi v tej smeri. Kaj smo torej že storili pri nas? Za leto 2018 imamo določen proračun in ob koncu meseca marca smo ugotovili, da je bila naša ocena za, iz leta 2017 za leto 2018 takšna, da ni dovolj dobro ocenila, kaj se bo dogoda, dogodilo. Komisiji smo torej poslali revidiran program. Nismo želeli zapreti enajstih sprejemnih centrov, ki jih imamo. Odpreti nameravamo še tri, poleg tega pa bi radi odprli še štiri dodatne sprejemne centre. Torej, sedaj imamo revidirani proračun za letošnje leto in obveščeni smo bili, da bo ta proračun tudi sprejet do konca tega meseca. Istočasno pa se seveda pripravljamo na to, da bi lahko septembra sprejeli odločitev oziroma sklep o proračunu za leto 2019. In kaj se bo do takrat še zgodilo? Do takrat ne bomo imeli več nujne pomoči ta finančna sredstva v okviru nujne pomoči bodo prenehala, imeli pa bomo redna sredstva za pomoč. Seveda bomo okrepili tudi proračun namenjen našemu ministrstvu, to je ključno. Ko gre za redno pomoč, je za to pristojen DG Home in oni imajo bolj zapletene postopke, kot jih je imel DG Eko, odkudar smo prej dobivali finančna sredstva in kjer eh, grejo finančna sredstva neposredno mednarodnim organizacijam. Sedaj moramo zagotoviti, da bomo do konca letošnjega leta razrešili ta vprašanje, to problematiko, ki se bo pojavila z začetkom 2019. Predelati moramo to birokracijo in sedaj moramo utemeliti naše delo tako, da bo res koristilo upravičencem. Vzpostaviti želimo postopke, ki bodo koristili vsem opravičencem in ne postopke, ki bodo zapletli vse skupaj. Torej še vedno potrebujemo nadzor, preverjanje in tako naprej. Kot namestnik ministra za obrambo sem vključen tudi v druge aspekte tega dela. Na voljo je kar nekaj nujnih finančnih sredstev, poleg tega pa se izvaja veliko preverjanj. Torej, delo je bilo dobro opravljeno in na tak način smo lahko obravnavali mnogo migrantov. Ampak kot rečeno, mi se trudimo na večjih stranih. prosili so me, da govorim počasi, ampak žal nimam veliko časa na voljo in zato moram malce pohititi. Tako, sedaj pa druga točka. Mislim, da imate dovolj časa. Ja, prehitro govorim, pa so mi kolegi rekli, da govorim počasneje. E, torej, če nadaljujem. Glede nacionalnosti imamo štirideset odstotkov Sirijcev, dvanajst do trinajst odstotkov ljudi iz Afganistana oziroma Iraka. To sta dve drugi največji skupini, četrta skupina pa so prebivalci Pakistana. To je večina prišlekov, bi rekel. V novem proračunu smo namenili veliko sredstev tudi tolmačenju, namreč v preteklosti, v začetku letošnjega leta smo imeli velike težave prav s tem. Tolmače potrebujemo za 38 jezikov, če želimo torej pokriti vse te primere. Na Lesbosu imamo v eh, begunskem taborišču naprimer potrebo po tolmačih za 38 jezikov. To so problemi, s katerimi se srečujemo na terenu. Nasplošno gledano, je 27 do 30 odstotkov teh eh, migrantov mladoletnikov. Veliko jih je seveda s svojimi družinami, nekaj pa jih je tudi mladoletnikov brez spremstva. Približno 5 odstotkov je takšnih mladoletnikov brez spremstva. In nekje 60 odstotkov teh mladoletnikov brez spremstva jih je starih 15 do 17 let. Po naši novi zakonodaji mladoletnike v svojo skrb prevzame Centr za socialno delo v okviru Ministrstva za delo. upam, da bomo do konca leta zaključili postopek, ki ga tukaj oblikujemo. Namreč za te mladoletnike želimo pripraviti 3000 eh, mest. Izjemno pomembno se nam zdi to, da otroci, mladoletniki ne bodo v, eh, sami v teh begunskih taboriščih. Sedaj so nastanjeni v tako imenovani varni coni, ki je del taborišča, kjer poskrbimo posebej za mladoletnike brez spremstva. Ko pride do takšnih eh, primerov, moramo seveda hitro ukrepati. Mi ne želimo, da bi bili mladoletniki pridržani v centrih za pridržanje. In prav zato ukrepamo res hitro in uspelo nam je izboljšati situacijo na tem področju. Trenutno nimam statistike glede tega, koliko mladoletnikov je dejansko vključenih v izobraževanje in šolanje. Ampak v drugem največjem taborišču v Grčiji je pred kratkim eh, potekal festival, v, je, v katerega je bilo udeleženih osem javnih šol iz okolice. Tam so se družili grški otroci in eh, otroci imigrantov oziroma beguncev. Potekajo torej ta festival praznovanje, ljudje so se družili, tam so bili tudi uh, učitelji in tako naprej. Seveda včasih prihaja do težav, zato ker imamo tukaj ločevanje pri šolah, poleg tega nimamo dovolj prostora in dovolj mest. Tukaj bomo morali seveda izvesti določene spremembe, ampak vse to je načrtovano. V zadnjih letih smo aretirali 350 tihotapcev. To so bili Grki, Ukrajinci, Turki in tako naprej. Še naprej se bomo bojevali zoprti tihotapljenje ljudi in eh, trgovino z ljudmi. Tretji najbolj dobičkonosni posel po trgovini z orožjem in trgovini z drogo je trgovina z ljudmi. In grška policija zato seveda dobro sodeluje tudi z drugimi in eh, situacija se mora še izboljšati, predvsem z druge strani. Vsekakor bomo nadaljevali naš boj zoprtih otapljenja ljudi. Kar se tiče vračanja v Turčijo na podlagi sporazuma, tukaj lahko povem, da smo vrnili 1643 oseb. Na podlagi možnosti prostovoljnega vračanja, torej ko se ljudje prostovoljno odločijo za vrnitev, ko dobijo nekaj denarja. Tukaj pa lahko rečem, da je na tak način zapustilo Grčijo 20 tisoč ljudi približno v zadnjih dveh letih. Potem ste zastavili tudi vprašanje glede azilnega postopka. Po mojem mnenju mora biti ta postopek seveda zelo hiter, ampak gre za celoten sistem, ki ga je potrebno predelati. Kaj na tem področju počnemo mi? Povečali smo število zaposlenih pri registraciji in obravnavi vlog za azil. 100 ljudi smo na novo zaposlili, potem število ljudi v odboru za dodeljevanje azila smo zvišali iz 12 na 20. Seveda se osredotočamo na ljudi, ki so še vedno na otokih. Ne smemo pozabiti na to, da je v tem trenutku veliko beguncev eh, na otokih, ki so tam že dlje časa. celo od leta 2015 ali prej. Veliko ljudi ima sedaj zakoniti status, ampak morda so izgubili dokumente, jih morajo obnoviti ali kaj takšnega. Gre torej za veliko dodatnih postopkov, za katere potrebujemo osebje. Spremenili smo tudi način sprejemanja eh, odločitev in odločb tukaj, na tak način lahko postopamo hitreje. Naš namen tukaj je seveda to, da bi lahko celotni postopek na otoku zaključili v roku 90 dni. Poznamo tudi ta postopek iz Nizozemske in sam sem imel zelo zanimivo razpravo o tem vprašanju z nizozemskim ministrom, ki me je obvestil o njihovem postopku pri nas eh, situacija ni enaka, namreč eh, v naš postopek je vključena še ena dodatna raven preverjanja. Seveda moramo zagotoviti spoštovanje pravic migrantov, ampak tukaj gre tudi za število ulog, ki jih mi dobivamo. Če bi sledili prerasporeditvam migrantov po uh, dublinski uredbi bi Grčija morala obravnavati 15 tisoč ulog vsako leto, mi pa jih obravnavamo 50 tisoč. Torej, vsakič, ko um, se pogovarjamo o teh rokih in času postopka, moramo razumeti te številke. Mi seveda poskušamo izboljšati učinkovitost našega postopka, zagotoviti pa želimo tudi to, da bo postopek ostal pravičen. Preden pa se uh, obrnem na Dublin, bi še odgovoril na vprašanje grškega kolega. Jaz ne govorim samo o Grčiji. Tukaj je veliko držav, ki eh, ima dokler ki vidijo ta pritisk zaradi imigrantov. Namreč pritisk na Dublin se bo povečal. Ne govorimo samo o GMO, Grčiji, Italija, Malta, Cipr, Španija, bodo vsi imeli probleme. Ne govorimo o velikih številkah, ampak če bomo dobili še 500-600 potem takšnih napotkov iz Nemčije, takšnih vračanj, bo to problematično. Teh 500 se bo sedaj dodalo k delu, ki ga že imamo. Torej, imeli bomo tukaj šest, 60 tisoč eh, vlog, ki jih je že in potem še postopek iz nizozemske in tako naprej. Trenutno Dublin 4 ne deluje in zato uh, moramo začeti z razpravo in to bi povezal tudi na to, kar je povedala gospa Vozenbek o um, združevanju stvari tukaj. Namreč eh, uradno gledano ta postopek strani Nemčije ni bil zamrznjen, ampak v praksi pa lahko povem, da v letu 2018 ni prišlo do nobenega združevanja družin z naše strani, to pa je bila dobra praksa, ki je prej potekala. Nemčija, vsaj kolikor sam stvari vidim, je dejansko naredila ogromno, kar zadeva upravljanje migranske in begunske krize. Pravzaprav mora celotna struktura temeljiti na tem, kar je že bilo narejenega. Nima smisla, da delamo korake nazaj, zlasti, če upoštevamo, da se poskušamo eh, pri, pripraviti in prepričati, da se ne bomo vrnili v leto 2015. No, eh, to pravzaprav niti ni mogoče, in, ampak vendarle, to je potrebno zagotoviti tudi z čisto praktičnega vidika. Če torej zaključim, kar zadeva Dublin, ne bom rekel, da se 28. junija ne bo nič zgodilo. Ne vem, če se lahko tako enostavno izrazim. Morda se bo kaj zgodilo kasneje, kot bi bilo potrebno, ampak vidim, da prihaja do mobilizacije v najširšem smislu v zadnjih dneh. Pravzaprav na obeh stranih, pri zagovornikih in pri nasprotnikih, ampak eh, nobenega odgovora nimamo trenutno. Potrebujemo pa en sam odgovor, eh, kar zadeva vprašanje Dublina in kako to rešiti. Eh, in tu imamo odgovor sveta. Moram reči, da načeloma tu gre za zelo dober predlog. Nisem evropski poslanec, ampak če bi me vprašali, ali bi glasoval za, bi verjetno rekel da. Ampak eh, istočasno, kdorkoli ima drugačno stališče, mora imeti možnost tudi svoje stališče izraziti. Tako da. Eh, potem seveda pridemo do kompromisov in kompromisni predlog je tudi ta, ki ga je podalo bolgarsko predsedstvo. Ja, pravimo, mora priti do obvezne razporeditve. E, ta razporeditev ne more biti prostovoljna. E, ne moramo govoriti o osmih letih, lahko govorimo o dveh ali petih. E, ampak o vsem tem smo pripravljeni razpravljati in te razprave tudi tečejo. Potem pa je tudi druga stran, ki pravi, dobro, znebimo se vsega tega. Ampak to res ni odgovor. In to enostavno tudi ni mogoče. Sploh ne v Uniji, ki odpravlja nadzor na mejah. Ne moremo vzpostavljati dveh vrst meja, zunanjih in notranjih. Pravzaprav je situacija dramatična, ampak pomislite na te ljudi, ali prihajajo v Evropo kot begunci, ali pa jih mi kot zahodni svet pravzaprav ženemo v Evropo, če se upletamo v vojne, ki divjajo tam, eh, odkudr prihajajo, kdo je tisti, ki koga kam preganja. Vem, da so razmere dramatične, ampak poskušam vam pomagati, da bi bolje razumeli. Razmislite, namesto da bi razpra razpravljali o tem, kar e, obravnavamo, bi morda morali govoriti o tem, kako pomagati Nigru in Nigeriji, da ljudje ne bodo zapuščali domov, da bodo tam ostali. Morda bi morali govoriti o zagotavljanju miru v Siriji in Afganistanu. Morda bi morali govoriti o tem, kako bomo zagotovili, da. E, obstaja eh, jedrski sporazum, namesto da bi ljudje iz njega umikali eh, svoje podpise. Eh, moram reči, da sem precej konvencionalen človek, nisem ekstremist, ampak mislim, da smo. Eh, zelo dobri, ko gre za meje, ko gre za odvračanje ljudi. Eh, no, eh, po drugi strani, ko gre za denar, nam gre dobro, imamo skupno valuto, skupne banke, ampak ko pa pridemo do azila, kar naenkrat vsak govori samo o svoji državi. E, se upravičujem, ampak s tem se res ne morem strinjati. To je torej ena točka. Drugič, mislim, da so v teku določena prizadevanja in uh, mislim, da 28. junija lahko dosežemo neke vrste kompromis, tako da se bomo potem lahko uh, lotili glavnega vprašanja, to je trialoga z Evropskim parlamentom. Uh, no, če želite moje mnenje, eh, kako dolgo bo trajalo, pridem bomo prišli do rešitev uh, za azil, to verjetno ne bo trajalo šest mesecev, ampak leta. Ampak, uh, tu je tudi vprašanje solidarnosti in pred nedavnim mislim, da je bila objavljena ideja o enem od dokumentov, ki pa pravzaprav še ni bila preučena. In sicer gre za izročitev nekako nadzora na mejah tretjim izvajalcem, tretjim državam, da bi imeli neke žarišne točke izven Evrope. No, uh, kaj takega že poznamo iz preteklosti, ne bom se vračal v drugo svetovno vojno, ampak v 90-ih letih, naprimer, so uh, države članice Evropske unije in države uh, Magreba poznale. Podobno situacijo, pojavljale so se napetosti, prihajalo je do smrti ampak eh, prihajalo je do težav tudi v naših državah. Tako da čemu podobnemu izredno nasprotujem. Vidim, da eh, pravzaprav prihaja do želje, da bi pravzaprav spremenili dnevni red, namesto da bi govorili o solidarnosti in razporeditvi. Uh, Kaj ti konec koncev gre tu samo za vprašanje strahu in zaščite, to je pravzaprav bistvo vsega. Varnost izhaja iz demokracije, v to sem prepričan. E, in zato težko verjamem nekomu, ki pravi, da varnost pride pred demokracijo, s tem se ne morem strinjati. In včasih enostavno pride do točke, ko razprava zaide v slepo ulico. Vem, kakšne so zamisli gospoda Knausa, eh, govoril sem o postopkih, ki jih imamo, zato da bi stvari eh, pospešili. Zelo dobro poznam vse to, spremljam delo možganskega trasta, spremljam tudi delo drugih skupin. In kolikor vem, nišče nima izključne pristojnosti nad razvijanjem idej. Mislim, da je ključno, da pospe, pospešimo azilne postopke. To je bistveno, vendar pa tega ne moremo storiti z bližnicami. Obstajajo določene zamisli, s katerimi se ne morem strinjati, ne morem reči, da ljudje iz Afganistana nimajo pravice, da bi njihovo prošlo za azil obravnavali. Tudi ne moram reči, da Somalici ali eh, Nigerici nimajo pravice do obravnave njihovih prošlj za azil. Je pa določene stvari potrebno upoštevati. No, mislim, da se mi čas počasi izteka, tako da eh, ne vem, če bom uspel obravnavati vse, ampak spraševali ste, kaj mislimo na ministrstvu v zvezi s 16 tisoč ljudmi, ki jih imamo na otokih. Eh, julija, avgusta in septembra pričakujemo, da bo na otoke prispelo vsaj še 6 tisoč ljudi, torej ne bo govora o 16 tisoč, ampak o 22 tisoč ljudeh. Mi bi želeli to številko do konca septembra znižati na 10 tisoč, torej julija bomo poskušali za ranljive skupine najti mesta eh, celins v celinski Grčiji, kamor bi jih lahko sprejeli. Želimo tudi pospešiti azilne postopke. Potem pa je tu še vprašanje prostovoljcev in vračanja. To je politično vprašanje, po drugi strani pa gre tudi za vprašanje pospešitve naših azilnih postopkov. Želimo delati na obeh frontah in obstaja dobra volja, da bi dosegli prave rezultate, vendar pa ne smemo pozabiti, da na vprašanje priseljencev oziroma migracij vpliva veliko dejavnikov. E, tudi povečanje pritoka beguncev je posledica dveh dejavnikov. Po eni strani je tu e, vojna v Siriji in pa masovni eksodus iz Irana in Afganistana proti Turčiji. E, po eni strani gre tu torej za Eh, gibanje eh, Kurdov zaradi vojne. Eh, in pa za dogajanje v drugih državah, in vse to je vplivalo na situacijo. Veliko je govora o tem, kako se boriti proti tihotapcem, ampak kako se bomo lotili stvari s Turčijo. Uh, upravljanje migranskega vprašanja z evropskega vidika ni mogoče, če nimamo stalnih razprav in sodelovanja s Turčijo. Ne želimo se mesece in mesece pogovarjati eh, o tem, eh, kako bomo plačali temu in onemu. Eh, kdo bo plačal, eh, kdo bo podpisal in požigusal račune, kajti nažalost druga stran uporablja ljudi kot sredstvo pritiska na Evropo. Torej, eh, gre na nek način za vojaška sredstva. Imamo vojsko, ki je na naših mejah in ne vem, če je dejansko mogoče reševati imigransko vprašanje z vojaškimi sredstvi. In mislim, da se ne bodo dobro zapisali v zgodovino, če bodo to poskušali. Najlepša hvala. Naj opomnim kolege, da je minister bil z nami že včeraj in da je zelo uh, potrpežljivo odgovarjal na številna vprašanja o azili in drugih področjih, tako da je odnos med našim odborom in grškim ministrstvom še vedno zelo tesen. Kar pa zadeva širšo sliko, mi kot parlament eh, bomo prisotni na zasedanju sveta, ne mi kot odbor, ampak mislim, da ste prav omenili, kakšno je večinsko stališče od parlamenta. Tudi kar zadeva zunanje izvajalce, imate prav. Eh, to ne bo delovalo, nikoli ni delovalo, to je samo neka kratkoročna nočna mora, eh, ampak eh, imamo svoje politike, svoje načrte in imate tudi našo podporo v zagovarjanju teh stališč. Torej upam, da bomo še naprej eh, tesno sodelovali, tesno v stiku. Eh, torej, včeraj smo vam predstavili, kakšni so naši načrti in pričakovanja. Torej, najlepša hvala, gospod minister, eh, veliko sreče pri eh, dogajanju na vaših otokih in tudi na zasedanju sveta. Gospod predsednik, najlepša hvala za vaše gostoljubje in za priložnost, da nagovorim poslance in poslanke. Upam, da ni, vam nisem zapravil preveč časa in upam, da si bomo še naprej izmenjevali zamisli in tudi praktične rešitve pri vseh prejčih vprašanjih. Seveda, če želite, ste dobrodošli, da tudi obiščete Grčijo, ne samo vi, ampak eh, odbor ali delegacija eh, iz vašega odbora. Eh, da se na lasne oči prepričate, kaj se dogaja v Mori, v Leoni, v Ričoni, eh, v vseh teh taboriščih. Najlepša hvala. Naj omenim, da so opračevalci za eh, dablinski svežen in kolegi, ki so že obiskali otoke, eh, tudi z nami, tako da ne dvomim, da se bodo odzvali na vašo ponudbo. Najlepša hvala. Colleagues, we now move on kolegi, zdaj pa nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. In sicer je to peta točka smernice eh, državam članicam eh, pri preprečevanju kriminalizacije ehm, humanitarne pomoči. Če ste pripravljeni, lahko kar nadaljujemo s to točko. Eh, pri tej točki Eh, naj pojasnim, zakaj gre. Koordinatorji odbora Libe so se 25. maja odločili uložiti resolucijo za julijsko plenarno zasedanje, v kateri zahtevajo od komisije, da pripravi smernice za izvajanje tako imenovane direktive o, o, o facilitaciji. Eh, gre za to, da se eh, zagotovi ustrezne sankcije za osebe, ki pomagajo pri nezakonitem prestopanju meja. Eh, sankcije pa naj, bo, eh, naj bi bile opuščene, če gre za humanitarno delovanje. Eh, s tem bi se zagotovilo doslednost pri izvajanju obstoječe zakonodaje in določilo, katerih dejanj naj države članice ne bi kriminalizirale. No, kot poročevalec naj se najprej zahvalim eh, poročevalcem v senci za odlično delo in odzivnost pri tem zahtevnem dosjeju. Imamo besedilo, ki smo ga predložili danes in o katerem bomo glasovali v ponedeljek 25. Januar, eh, 25. junija. Eh, pripravljena je bila tudi uh, resolucija na isto temo skladnost členoposlovnika 128. Eh, zdaj pa kar predajam besedo poročevalcem v senci, da predstavijo svoje stališča. Najprej v imenu e LS Frank Engel. Hvala, Klod. No, namignili ste že, da gre za dodatni ukrep za zagotavljanje večje pravne gotovosti pri tem, kaj je eh, omogočanje prestopa in kaj ne. Seveda omogočanje nezakonitega prestopa meje s katerimi koli sredstvi je eh, kaznivo in obžalovanja vredno. Temu smo v zadnjih letih vedno pogosteje priča. Eh, in uh, po, prihaja tudi uh, do tega, da se humanitarno pomoč zamenja za olajševanje nezakonitega prestopa meje. Velja pa tudi obratno. In v tem kontekstu smo v resoluciji zahtevali, da se opredeli smernice za prihodnje glede tega, kaj natančno je legitimno, kar zadeva pomoč, oziroma kaj ni več pomoč, ter v kakšnih okoliščinah se vse to dogaja. In sicer smo zapisali, da želimo, da bi humanitarni akteri, katerih prispevek je pomemben pri eh, reševanju živ življenj, ne samo sodelovali s pristojnimi organi, ki so odgovorni za operacije reševanja, temveč da morajo tudi delovati skladno z navodili teh organov in da ne smejo pri svojem delu delovati uh, avtonomno. S tem bi eh, tudi zagotovili določeno pravno gotovost glede dela eh, humanitarnih delavcev, zlasti v sredozemlju. Eh, to je skladno tudi z, eh, z mislijo kodeksa ravnanja za vse humanitarne delavce. Eh, No, vse to eh, ni enostavno spričo trenutnih okoliščin. Vemo, naprimer, da Libija nikdar ni opredelila območji za iskanje in reševanje, tako da eh, stvari niso tako jasne, glede na to, da imamo opravka z drugimi deli sveta, ampak vendarle eh, želimo zagotoviti čim večjo gotovost za akterje v tem sektorju. Hvala, Frank, hvala za konstruktiven pristop. Eh, omenil si že, da so stvari zapletene, da je regija zelo zapletena, ampak pomembno je, da odbor pristopi k temu in razmišlja o tem, kako zagotoviti pravno gotovost. V imenu EKR, gospod Alaraho, ampak ne vem, ali morda. Eh, želi spregovoriti kdo drug? Dobro, potem pa v imenu skupine Alde Cecilija Wikström. Mikrofoni ne delujejo in sam svojega ne morem izključiti, očitno imamo težave. Se upravičujem, Cecilija, tudi mojega mikrofona ni mogoče izklopiti. Lahko preverimo pri tehnikih. Se upravičujem, Cecilija, ampak imamo težave. Očitno imamo tehnične težave. samo trenutek. Ne vem, eh, da bi šlo vse skupaj hitreje, lahko preverimo, če drugi mikrofoni delujejo, ne? No, lahko sem vaš vrhovni vodja, samo moj mikrofon deluje. Gospod se ga ne da sklopiti. je tudi nedelja. Kolegi, se opravičujem, prekiniti moramo za nekaj minut, da popravijo mikrofone, toliko da obvestim tiste, ki ste ravno kar prišli. Samo en mikrofon dela in sicer moj. Če preverite, boste videli, da tudi vaši mikrofoni ne delujejo bomo to uredili. se to pokvaril. Ja, Tehnik se obrne. Kje so tle sploh tehniki? Tam, čez tu. Ja, tam gor, lej. Gora, vidiš. Ich finde da bi se kdo pretegnil tam. On ne ve. Kako ne ve? On pač misli, da ima oni pauzo. Unbridge, two-step verification temporarily on hold. This one's on. kolegi tehniki delajo in v kratkem vam bom. Vas bom obvestil, kako napredujejo. Mislim, da bomo vseeno lahko pravočasno začeli z glasovanjem. Na ja, voting list pa nimamo. Ne? zabavno. Si naročiš pohodnik, pohodniške čevlje po internetu, pa, pa dobiš mail, da so na poti k vam. Pravi, da bo par dni, ampak prišel. Ja. Na pohodu so zdaj. Vnaprej ja. gumo preverila, da vidim, če so. Ali si mogla spati? Ja, ne, pa če, če profil še cel, ne ja, mislim, kje, vuhe, kje so te celice, da se zjevajo še pred nekaj više. Čez barje. V bistvu prometno-tehnično je mogla cele Alpe prečkati. So z Nemčije. Torej, kolegi in kolegice, imamo tehnične težave, mikrofoni ne delujejo, moj pa dela. Tehnične službe zadevo rešujejo, ampak ne želim odlagati glasovanja. Tako da, če dovolite, bomo začeli z glasovanjem. Če kdo temu nasprotuje, mi prosim povejte. Če želite kaj povedati med glasovanji, eh, prosim, da samo. Tamo... Eh, nakažete to eh, z roko eh, in potem bomo videli, kako bomo zadevo lahko razrešili. Je to spremljivo? Ste vsi slišali, kar sem povedal? Dobro, gremo torej kar na glasovanje. Se strinjate, gospod Bekar? Dobro, torej gremo na glasovanje, ne boste pa mogli uporabljati mikrofonov, dokler zadeva ne bo rešena, ampak tehniki poskušajo vse skupaj popraviti. Torej, kolegi, začenjamo z glasovanjem. Prva točka za glasovanje je točka šest eh, in to moram samo prebrati. Gre za izmenjavo podatkov DNK s Hrvaško. Gospod eh, Štetina predlaga, da se podpre besedilo sveta brez sprememb. Njegov, njegov osnutek ste dobili. Ne bom prosil gospoda Štetina, da se oglasi, ker nimamo mikrofonov. Tako da, če se izjemoma danes s tem strinja, in če ni ugovorov, potem lahko sprejmemo to poročilo s poenostavljenim postopkom brez ugovorov. Hvala, gospod Štetina, tudi drugi ne ogovarjate. Zdaj pa prvo glasovanje. Gospod Lenars, ste vsi pripravljeni? Torej, pri prvem poročilu gre za uporabo šengenskega informacijskega sistema za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 39 glasov za, 7 proti. Naslednje glasovanje ponovno uredbe sveta in parlamenta o vzpostavitvi delovanja in uporabi šengenskega informacijskega sistema. Prčevalec gospod Koeljo, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. In ponovno še eno poročilo gospoda Koelja o sistemu SIS in sicer eh, policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 42 za, 5 proti 1 zdržan. Zdaj pa gremo na osnutek poročila eh, glede začetka pogajanj o sporazumu. Torej, o osmih dosjejih moramo glasovati. Gre za mednarodne sporazume eh, med Europolom eh, ter eh, Jordanijo, Turčijo, Libanonom, Izraelom, eh, Marokom, Egiptom in Alžirijo. Eh, Eh, marsikaj se ponavlja pri teh dosejih in sporočevalci v senci predlagamo, da bi glasovali na naslednji eh, način 2018-2060 bi najprej obravnavali. Sivo je obravnavano oziroma je označeno v glasovalnem seznamu tisto, kar se ponavlja. Eh, v ostalih poročilih, če bo posamezni predlog sprejet ali zavrnjen, bomo to upoštevali pri drugih eh, dosejih. Eh, ste vsi razumeli, kaj vam poskušam povedati, eh, samo moj mikrofon deluje. Eh, naj obljubim vsem, ki ste ravno prišli na glasovanje, da nam je dopoledne šlo odlično, dokler ni nastopila ta težava. Uh, Eh, no, upam, da se strinjate s tem pristopom, tudi če se ne vas ne slišim, tako da kar gremo na glasovanje. Eh, ampak resno, če imate kakšne težave ali eh, pomisleke, prosim, da dvignete roko. Predlog spremembe 12. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjen. Bom poskušal malo hitreje, predlog spremembe 13, kdo je za? 14, se pravi, čujem, 14, konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog 1, glasujemo. konec glasovanja. Sprijet. Zmotil sem se in sicer nismo glasovali o predlogu spremembe 13, se upravičujem. Se lahko prosim vrnemo na prvo stran, glasovati moramo o predlogu spremembe 13. Glasujemo torej. Predlog spremembe 13. ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprijet. Gremo torej naprej. Predlog smembe 19. Kdo je za? Oziroma glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromisni predlog 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijet. Kompromisni predlog 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijet kompromis 4. Glasujemo. Ker niso neke hude cifre. Konec glasovanja. Sprijet kompromis 5. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet kompromis šest, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 33, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 34, glasujte, prosim. Konec glasovanja prav tako sprejet. Se upravičujem, pravi predsedujoči, ta je zavrnjen. Predlog smembe 36. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijet. Kompromis 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijet. predlog spremembe 39. Glasujemo. Ponovno moramo začeti. Upam, da se ne bodo pokvarile še glasovalne naprave. Predlog spremembe 39. Glasujemo. Konec glasovanja. Lahko kdo poskusi uporabiti svoj mikrofon, da vidimo, če kaj, če kaj bolje. Ne. Dobro, predlog spremembe 40, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen predlog spremembe 41, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijet. 42 glasujemo konec glasovanja. Sprijet 43 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen 44 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijet 47 glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Ste vsi glasovali, konec glasovanja zavrnjen. zavrnjen. Predlog spremembe 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 5 še lahko glasujete konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 6. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet predlog spremembe 9, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 10, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Še navedbe, predlog spremembe ena, kdo je, oziroma glasujemo. Konec glasovanja. Sprijet predlog spremembe dve, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijet predlog spremembe tri, glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjen. In še končno glasovanje, ki poteka poimensko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijet s 44 glasovi za, trimi proti in dvema zdržanima. Zdaj pa gremo na Turčijo. Imate glasovalni seznam, predlog smo imeli 14, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 17. Glasujemo. Sedemnajst, še vedno glasujemo. Še vedno smo pri predlogu spremembe. Sedemnajst naprave niso tako hitre. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Zavrnjeno. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe devetnajst. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 21 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 25 glasujemo. Uh, da, Judit, uh, govoriti moraš brez mikrofona, ampak saj si dovolj glasna. tolmači ne slišimo govornice. tudi prav imaš in upravičujem se tudi za svojo pripombo glede tvoje glasnosti. Kolegi, prosim za malo pozornosti. Gospa s Argentini ima prav. E, nismo glasovali o predlogu spremembe 20. Hvala, da ste nas opozorili na to. Ni vse tako apokaliptično in ni nam treba začeti čisto od začetka bomo glasovali samo v predlogu spremembe 20. Glasov iz dvorane tolmači žal ne slišimo. Kristin, prosim, preverite, če po vaših podatkih to drži 15. predlog spremembe, je sprejet, ker je bil sprejet pri doseju o Jordaniji. Mogoče ste to spregledali. Zaradi tega moramo glasovati o predlogu spremembe 20. To drži? Ne. tretji odstavek predlog spremembe dvajset. Pravite, da moramo glasovati o predlogu spremembe dvajset, tretji odstavek. Ne, mislim, da nimate prav in tudi ne želim več zavlačevati. 15 je bil sprejet eh, pri dosegu v Jordaniji, eh, tako da smo zdaj pri predlogu spremembe 20. Bomo glasovali o amantmaju številka 20. O tem moramo glasovati. cenim vašo skrb, gospod Zilstra, ampak končati moramo z glasovanjem. Dobro. Predlog spremembe 20. Glasujemo. predlog spremembe 20. Ste vsi glasovali um, o predlogu spremembe 20, tudi če niste želeli. Dobro, konec glasovanja, zavrnjeno. Zdaj pa smo pri predlogu spremembe 25. 25, glasujte, prosim. Dobro, 25, konec glasovanja. 25, zavrnjeno. 32, glasujte, prosim šestintrideset. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj gremo naprej. Predlog spremembe 49. Na osmi strani to najdete. 49. Glasujte, prosim. mogoče ne bi smel omeniti številke strani, glasujemo o predlogu spremembe 49. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 51. Ne, popravili so me, se upravičujem, predlog spremembe 60 je na vrsti. Glasujte, prosim. 60. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjeno. Uvodne navedbe, predlog spremembe 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Pa še končno glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 41 za, 6 proti 2 vzdržana glasova. Zdaj pa hitro naprej glasovanje o Izraelu. Predlog spremembe 14. Glasujte, prosim. Izrael je na vrsti 14. predlog spremembe. Glasujemo. Še vedno glasujemo. Predlog spremembe 14 pri Izraelu. Gospa Stevens. Imate postopkovno vprašanje? Ne. Dobro, pa nadaljujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis ena, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gospa Stevens, imate postopkovno vprašanje? Povejte, prosim. Tolmači glasov iz dvorane ne slišimo. Smo pri Izraelu, pri predlogu spremembe 11. Predlog spremembe 11 enajst. Eh, glasujemo. Predlog spremembe enajst najdete na deveti strani vaših glasovalnih seznamov. Deveta stran, predlog spremembe enajst pri uvodnih izjavah. Ojoj. Ne, potem pa ne. Izpustil sem 43. predlog spremembe na osmi strani. Na osmi strani najdete predlog spremembe 43. 43. Ko boste našli 43. predlog spremembe, glasujte, prosim. 43. Ste vsi glasovali? Na osmi strani to najdete, konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa gremo na predlog spremembe 11 pri uvodnih izjavah. Glasujte, prosim, 11. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 4 je na vrsti pri navedbah. Glasujte, prosim. Ta pa je postal brezpredmeten, tako da o njem ni treba glasovati. Imeli bomo samo še končno glasovanje. Končno glasovanje, kolegi. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto, 43 za, 5 proti, 1 zdržan glas. Zdaj pa Tunizija, prosim, prisluhnite. Predlog spremembe 12. Glasujemo o Tuniziji. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tukaj pa gremo kar takoj na končno glasovanje tega boste gotovo veseli. Končno glasovanje o Tuniziji, glasujte, prosim. Končno glasovanje o Tuniziji, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Maroko. Maroko je naslednja tema. Predlog spremembe 12. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. In kot ste vsi že ugotovili, imamo zdaj samo še končno glasovanje pri Tuniziji. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa Libanon. Libanon, 12. Eh, predlog spremembe, glasujte, prosim. Glasujemo o Libanonu. Ne vem, kdo je omenil Egipt, zdaj na vrsti Libanon. Ste se v SND že odločili, kako boste glasovali? Še vedno imamo glasovanje odprto. Glasujte, prosim, predlog spremembe 12. Konec glasovanja, zavrnjeno. predlog spremembe 47 na sedmi strani. 47 glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa še končno glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejeto 42 za 2 proti 5 vzdržanih. Zdaj pa Egipt, 13. Eh, predlog spremembe je prvi. Predlog spremembe 13, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 16, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 24 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 25. predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 42 na sedmi strani. Oziroma, počakajte malo. Ne, ta postane brezpredmeten. Ne bomo glasovali o predlogu spremembe 42, ampak o 53 na osmi strani. Glasujemo. Predlog spremembe 53. Konec glasovanja. Zavrnjeno. E, še navedbe, predlog spremembe 5, glasujemo. Oziroma uvodne izjave, peti predlog, konec glasovanja, sprejeto, zdaj pa še končno glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa Alžirija, predlog spremembe 12. Alžirija, predlog spremembe 12. Konec glasovanja. Da ste napačno glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. sedeminštirideset na sedmi strani. Predlog spremembe je sedeminštirideset. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa še končno glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto, 41 za, 2 proti, 5 vzdržanih. S tem je konec eh, glasovanja. Hvala za vašo potrpežljivost in oprostite za napake. Tehniki bodo zdaj eh, poskušali popraviti sistem mikrofonov zato bomo imeli petminutni premor. Čez pet minut pa.

just crazy. Uh, dear colleagues, we're going to begin again on the agenda. Dragi kolegi, ponovno bomo začeli po našem dnevnem redu. Mikrofoni zdaj delajo. Zahvaljujem se tehnikom za popravilo. Začenjamo s točko 18, če ste pripravljeni. Gospod Mordiu je tukaj, tako da lahko začnemo. Sorry, colleagues, a very confusing morning. Um... Oprostite, colegi. Glede facilitatorja nismo končali eh, teme, torej našega poročila. Eh, gospa Vikstrom je že odšla, gospod Engel je povedal svoje, gospa eh, eh Malin je tukaj. Mikrofoni so takrat nehali delati in zato smo prekinili s to točko. Lahko, prosim, dopolnite to točko, mali, izvolite. Ali lahko kot poročevalka v senci skupine GUE poveste mnenje o osnutku te resolucije? Izvolite. Hvala. Danes je Mednarodni dan beguncev, tako da je ta resolucija res pomembna in eh, prihaja v pravem času mi uguje, eh, na njo gledamo kot na nekaj zelo pomembnega. 27 eh, tisoč ljudi je že umrlo v sredozemlju, pa to so samo eh, znane številke. Torej, ljudi je še veliko več. Facilitatori so ljudje, ki so za nas eh, heroji, eh, dobro upravljajo svoje delo, rešujejo ljudi. Ehm, ne glede na to, ali delajo na komercialnih ladjah ali na kakšnih drugih. Italijanska eh, vlada eh, je zdaj ponosna na to, da krši mednarodno pravo, ne spoštuje več načel in eh, mislim, da je ta resolucija z tega vidika tudi zelo pomembna, torej da se upremo dejavnostim italijanske vlade. kot vemo, tudi ameriški predsednik ločuje otroke od njihovih družin in mi moramo um, izpolniti svojo moralno uh, dolžnost uh, in ukrepati v skladu s svojimi vrednotami. Imamo direktivo o uh, uh, facilitatorstvu in uh, mislim, da bi morali izuzeti uh, Eh, pomoč migrantom iz eh, tistih dejanj, ki so kriminalizirana. Torej, če nimaš pri tem eh, nekega osebnega dobička, ehm, mislim, da bi to moralo biti izuzeto in to je naše stališče. Hvala. Hvala, Malin. Škoda je, da je bila ta točka prej zaradi tehničnih problemov prekinjena. Edini drugi član, ki je bil še tukaj, oziroma članica je bila Judica Argentini, ki pa je uh, odšla ven. Kaj uh, menite, kako bi morali postopati? Če bo gospa s Argentini prišla nazaj, jo bom prosil, da pove svoje mnenje o tem. Sicer pa bomo zdaj eh, začeli. Uh, z naslednjo točko. Glasovanje pa bo 25. junija v odboru Libe. Zdaj pa smo pri točki 18. Pozdravljam gospoda Murđevja, ki bo predstavil trenutno stanje glede sporazumov o ponovnem sprejemu in sporazumov EU. Ehm, še posebej bo predstavil delo skupnih odborov za ponovni sprejem. Lepo vas pozdravljam, gospod namestnik generalnega direktorja. Zahvaljujem se vam, da ste večkrat z nami, da nam redno poročate o vašem delu. Imamo tudi posamezne sestanke, individualna srečanja in res se vam zahvaljujem za vašo zavezanost eh, tej temi in temu delu. Komisija mora obveščati Evropski parlament v zvezi s porazumi o ponovnem sprejemu. seveda je pomembno tudi delo skupnih odborov za ponovni sprejem. Komisija je že v pisni obliki zagotovila informacije o trenutnih sporazumih EU o ponovnem sprejemu in pa drugih sporazumih EU. Preden dam besedo gospodu Mordiju, bi rad eh, povedal eh, še naslednje z perspektive odbora Libe. Nas skrbi razvoj eh, na področju teh sporazumov? Radi bi vas opozorili, kot vedno, glede določenih izjem pri tem, ki nas skrbijo. Zahvaljujem pa se eh, vam osebno, da ste prišli in da nam boste danes več povedali o tem. Vam kar dajem besedo, žal mi je, da je toliko poslancev odšlo po glasovanju, ampak res vas prosim, če nam zdaj spregovorite in se vam zato tudi zahvaljujem. Najlepša hvala, da sem lahko prišel vsem in vam, eh, da vam lahko povem kaj več o našem delu pri upravljanju migracij se soočamo z enim največjih izzivov in to je vračanje tistih, ki eh, nimajo pravice ostati tukaj in pa uh, sodelovanje s tretjimi državami, torej da bodo te ljudi sprejele nazaj. Eh, ni pa to edini cilj naše strategije in pa naših prizadevanj pri upravljanju migracij. In naš cilj je še vedno, da zagotovimo nek stabilen, predvidljiv okvir ki bo zagotovil ustrezno ravnovesje med solidarnostjo in odgovornostjo. Ko govorimo o ponovnem sprejemu in vračanju, je pomembno tudi to, da se te stvari izvajajo na eh, človeški način, na dostojen način. Pri tem potrebujemo celovit pristop in vsi skupaj si želimo eh, prizadevati za to, želimo reformirati azilni sistem, eh, zagotoviti zakonite, varne poti v Evropo in zagotoviti tudi deljeno odgovornost eh, znotraj EU in z našimi zunanjimi partnerji. Naš cilj je, da se zaščitijo zunanje meje in da eh, se spopademo z izvornimi vzroki za migracije. Naš boj proti tihotapcem že kaže določene rezultate, ne moramo pa še biti zadovoljni. Ehm, podpiramo v NHCR eh, pri eh, vračanju ljudi eh, v Libijo, Nigerijo. Imamo skupno pobudo za zaščito migrantov. Leta 2017 maja smo s tem začeli, pomagali smo že 24 tisoč migrantom, ki so uh, morali biti vrnjeni, vrn, pomagali smo jim, da se vrnejo domov. Uh, Poleg tega smo ukrepili tudi naša prizadevanja v boju proti tistim, ki so najbolj odgovorni za um, trpljenje ljudi, to so predvsem tihotapci. Imam primer iz eh, Nigra leta 2017. Eh, je bilo tam aretiranih 86 ljudi. Um, predvsem je šlo za kazniva dejanja povezana s tihotapljenjem ljudi. Eh, okrepili smo tudi reševalne misije v puščavi. Osredotočamo se torej ne samo na morje, ampak tudi na puščave. In več kot eh, tisoč ljudi, ki so jih tiho tapsi zapustili, je bilo leta 2017 rešenih. Eh, potem glavni vzroki, o tem smo veliko govorili že v preteklosti, mm, ampak zdaj se tudi financirajo odročene operacije, 2,4 um, milijarde evrov je za to namenjenih, imamo več kot 140 projektov in sodelujemo tudi z državami članicami oziroma jih spodbujamo, da bi odprle zakonite poti v Evropo. Podprli smo že en tak projekt Zakonite poti iz Afrike. Želel sem začeti s tem, da vam povem, da delamo na vseh teh frontah, zato da bi zagotovili, da Evropa ne bo trdnjava, ampak eh, da še vedno tisti, ki potrebujejo pomoč, eh, lahko pridejo k nam. Eh, moramo pa seveda zagotoviti ustrezne standarde, nuditi pomoč tistim, ki jo potrebujejo, tisti, ki pa nimajo pravice, da ostanejo tukaj, ki nimajo pravice do zaščite, Eh, in uh, ko azilni postopek to pokaže, pa morajo ti ljudje biti vrnjeni nazaj v svoje države. 27. novembra smo um, govorili o tem, mislim, da imamo tolmače samo do 12.30, tako da nam bo uh, časa uh, mogoče zmanjkovalo. Ne bom se osredotočil zato na informacije, ki sem vam jih že poslal, ampak samo na tiste uh, najbolj. Uh, Eh, nedavne dogodke in eh, pač to, kar se dogaja v državah članicah. Naj ponovim, imamo evropsko zakonodajo, ki je dovolj ljudi, lahko vrnemo samo po individualni oceni vsakega primera posebej. E, imamo varovalke, ki so zagotovljene za vse, ki so vrnjeni in države članice izvajajo ocene tudi glede tveganja nevračanja mislim, da ta pravila obstajajo in jih ne moremo zaubiti. Eurostat je ravno kar uh, objavil statistiko za leto 2017 glede vračanja. Eh, zagotovili smo številke um, in to, kar vidimo v Evropi, je, da se bo eh, število vrnjenih migrantov verjetno povečalo. Uh, Eh, leta 2015-16 jih je največ prišlo in zdaj eh, se ti primeri rešujejo. Eh, je pa manj prosilcev za azil, leta 2015 58%, leta 2016 36%, eno leto kasneje 41% ker pač eh, je manj eh, ugodenih prošen za azil, je več ljudi, ki se morajo vrniti. In kljub eh, političnemu pomenu, ki se temu pripisuje, so se te številke pravzaprav zmanjšale za skoraj 20 odstotkov v letu 2017. Od 206 tisoč na 181 tisoč leta 2017. Leta 2016 eh, je bilo vrnjenih okrog 46 eh, odstotkov, leta 2017 pa malo manj kot 37 odstotkov. Eh, lahko prosim, eh, malo počasneje govorite. Eh. eh, no, eh, na Zahodni Balkan je eh, ljudi lažje vračati in to smo videli tudi v, v zadnjem letu. Eh, Eh, vse več je držav, ki z nami sodelujejo, to je tudi dobro. Mislim, da po zaslugi sporazumov o ponovnem sprejemu, ki so bili zaključeni, to pomeni, da naše države eh, z večjo lahkoto zdaj vračajo ljudi, eh, ki so tukaj v nezakonitem položaju oziroma imajo neurejen status. Obstajajo pa tudi države, ki z nami ne želijo sodelovati in vse več migrantov prihaja iz teh držav. To pomeni torej, da vse več ljudi v Evropski uniji živi v neurejenih razmerah, nimajo pravice ostati tukaj, države pa jih ne želijo sprejeti. Um, to, ali se bo to izboljšalo, bo odvisno od eh, boljšega sodelovanja z državami um, izvora. Eh, poleg tega pa moramo tudi izboljšati postopke pri vračanju. Na evropski ravni delamo vse, kar je v naši moči, da bi te države podprli, tudi naše obmejne straže. Uh, imajo zdaj okrepljen mandat, ko gre za vračanje, vse bolj podpirajo operacije vračanja držav članic. Eh, lahko vam dam primer, do konca aprila letošnjega leta so naše obmejne straže koordinirale 111 eh, eh, vračanj v primerjavi z istim obdobjem leta 2016, ko je bilo teh operacij samo 39. Torej, imamo tudi eh, mrežo za vračanje eh, in sodelovanje med državami članicami. Ta mreža je začela eh, delo oziroma ga bo začela 1. julija. S tem želimo olajšati vrnitve, želimo pogledati tudi inovativne načine za vračanje in ponovno integracijo. Naša preferenca še vedno ostajajo prostovoljne vrnitve, to je eh, tista rešitev, ki si jo vsi želimo. Vse države zdaj imajo uh, ustrezen sistem za uh, prostovoljne vrnitve s pomočjo, uh, ki jo država nudi. In če si ogledamo prostovoljne vrnitve, tudi tukaj je prišlo do rahlega upada v zadnjih statistikah, približno za 20 odstotkov. Ampak uh, imamo torej razliko med uh, prostovoljnimi in pa prisilnimi uh, vrnitvami. Prostovoljne vrnitve delujejo tam, kjer obstaja perspektiva oziroma možnost prisilne uh, vrnitve. Torej, ko migranti ne sodelujejo, mislim, da mora ostati možnost tudi prisilna vrnitev. Brez tega ne bo možnosti uh, za spodbujanje prostovoljnih vrnitev. To je tista točka, kjer potrebujemo sodelovanje z državami izvora. In eh, tukaj lahko najdemo tudi rešitve na evropski ravni. To bi prineslo dodano vrednost v primerjavi s dvostranskimi sporazumi, ki obstajajo. Včasih nekatere države te sporazume imajo. Hm, pri eh, svojem uvodnem nagovoru je predsednik povedal, da parlament pripisuje veliko uh, vrednost in velik pomen temu, da se zagotovijo zakonite poti. Naša uh, uh, preferirana pot je tudi, da se uh, okrepijo sporazumi za uh, ponovn sprejem in da se zagotovijo tudi zakonite poti. To je možno z večino držav, ampak moramo pa uh, tudi vedeti, da uh, Eh, sprejem vaših državljanov, ki so se že eh, preselili drugam, da je to mednarodna obveznost, tega bi se države morale zavedati. Eh, imamo pa tudi politične občutljive točke v državah izvora. Tudi one imajo svoje preference in mislim, da se moramo pri sodelovanju osredotočiti na to, da dosežemo rezultate, hkrati pa spoštujemo mednarodno in pa evropsko pravo. Te eh, praktične ureditve so eh, zato pomembne, še posebej takrat, ko naši partnerji ne želijo skleniti formalnega sporazuma o ponovnem sprejemu. Imamo pa tudi eh, ureditve, ki pravno niso zavezujoče. To ne sproža novih pravnih obveznosti, ampak gre samo za postopke, prek katerih se vzpostavi učinkovito sodelovanje o ponovnem sprejemu eh, prebivalcev teh držav. Tukaj smo leta 2017 dobili dobre rezultate. Mm, prihodi v EU so se zmanjšali eh, po zaslugi tudi naših prizadevanj za upravljanje migracijske krize. Eh, torej, in tukaj vidimo povezave med tem zmanjšanjem in pa um, odvračilno močjo novih sporazumov, ki so bili sklenjeni. Torej, vidimo to povezavo, vidimo pa tudi, da zdaj eh, obstaja dejstvo, da države, ki so manj bile pripravljene sodelovati v preteklosti, Etiopija, Bangladeš in še nekaj drugih, zdaj prevzemajo odgovornost za svoje državljane, ki nimajo pravice ostati v EU. In eh, te države zdaj tudi izpolnjujejo postopke glede identifikacije, eh, ponovne dokumentacije in tako naprej. In uh, ko sem bil na zadnje tukaj, so bile s tem še velike težave. Zdaj pa vidimo že konkretne rezultate pri teh državah. Čeprav, so, um, čeprav je ta postopek še v začetni fazi in so številke še majhne. Ne bom zdaj ponavljal vseh podrobnosti, ki sem vam jih že uh, podal v pisni obliki na začetku tega meseca. Mislim, da uh, potrebujemo še več uh, podatkov, več statistik, ki bodo podkrepile naše nadaljne razprave. Uh, Ne želim tudi ponavljati tega, kar je bilo eh, v eh, našem poročilu eh, iz 16. maja. V določenih tretjih državah smo v zadnjih šestih mesecih tudi zaznali razvoj. In če ne bom omenil posameznih držav, to ne pomeni, da ne bom o tem govoril bolj podrobno v odgovorih na vaše vprašanja. V zadnjih mesecih je bil dosežen napredek. Gambija je država, kjer imamo eh, neobvezujoč sporazum. In njihove oblasti so nam sporočile, da je tukaj možen politični dogovor v okviru dobrih praks, ko gre za postopke za identifikacijo in vračanje. Mi pa smo potem eh, posredovali naše mnenje, da to sprejemamo in zato bo ta sporozum začel veljati čez šest mesecev. Torej, to bo naslednji korak. Če si ogledamo Afganistan, to je zelo občutljiva država, ki jo vi v parlamentu tesno spremljate. Tukaj naj povem najprej zelo pomembne novice in sicer zadnji sestanek upravnega odbora Evropskega urada za podporo pri eh, dodeljevanju azila, ki ima sedaj zelo dobrega začasnega izvršnega direktorja, je sprejel ta odbor, torej smernice glede uh, Afganistana želijo pripraviti skupno oceno vseh uradov za azil v državah članicah. Na tak način bi lahko bolje razlikovali med posameznimi regijami in eh, deli Afganistana. To bo zelo pomemben instrument, saj lahko na tak način podpremo to, da bi imeli večjo konvergenčnost pri azilnih sklepih eh, od ljudih iz Afganistana. Afganistan je še vedno ena izmed najbolj pomembnih držav izvora v Evropski uniji. V letu 2016 je bila druga najpomembnejša država, eh, v letu 2017 je bilo potem 48 tisoč ljudi iz Afganistana, malce manj. Eh, stopnja sprejetja pa je tudi malce padla. Sporazumili, oktober 2016 smo podpisali skupno pot naprej z Afganistanom, to je torej dokument, pri katerem želimo uskladiti administrativne postopke. Maja smo v Kabulu imeli četrti sestanek skupne delovne skupine, kjer smo odgovarjali na operativne vprašanja, kot je naprimer izdajanje vid določenih vizumov in videokonferenca za migrante v primeru, da ni afganistanskega veleposlaništva v tej državi. Tukaj torej res eh, podrobno razlikujemo eh, posamezne primere in vedno zagotovimo individualno oceno. Potem Bangladeš leta 2017 so bili priši, migranti iz eh, Bangladeša največja ja, skupina ljudi, ki prihajajo preko srednjega sredozemlja, razen Afričanov. Sedaj smo operativne postopke za njihovo identifikacijo in vračanje lahko razširili. Septembra lani smo sprejeli ta dogovor z Afganistanom in aprila smo imeli tudi drugi sestanek delovne skupine, kjer je ministr za zunanje zadeve um, se odločil, da bodo pozitivno obravnavali primere, kjer ni bilo izdanih potovalnih dokumentov. Mi želimo vsekakor podpreti ta standardni operativni postopek in njegovo dobro delovanje. Potem Etiopija, to je tema, ki zelo zanima ta odbor oziroma vas je vse zanimala v preteklosti. Postopke eh, za ponovni sprejem smo tukaj že vzpostavili in službe, ki so odgovorne za izdajo potovalnih dokumentov, torej to je namreč največji problem, da se pri neprostovoljnem vračanju ne izdaja takšnih potovalnih dokumentov. Ampak to je mednarodna obveznost in eh, veleposlaništva morajo izdati potovalne dokumente, če se potrdi državljanstvo neke osebe. Tako sedaj pa moram zaključiti, namreč eh, drugače ne bomo imeli časa za vprašanja in odgovore. Sedaj pa še Gvineja. Gvineja je bila v eh, top treh državah izvora pri osrednje sredozemski poti. Sedaj imamo okvir za identificiranje oseb, ki jih potem vračamo. In eh, tukaj je bilo nekaj težav z administrativnimi zmogljivostmi. Nekatere države članice sedaj uporabljajo ta postopek in dosegajo pozitivne rezultate z njim. Smiselno pa bi bilo, da bi države članice še bolj uporabljale to orodje. Videli smo tudi manjšo eh, izboljšavo pri odnosu z konzularnimi oddelki. Tako da, kot rečeno, tukaj počasi napredujemo, ampak eh, sedaj končno vidimo bolj realistični napredek eh, pri, na področju vračanja. Tudi pri prisilnem vračanju pri smo prišli do napredka, imamo pa tudi možnost prostovoljnega vračanja z celotnim svežnjem pomoči. Tako, sedaj pa je na voljo za, tolmač, za vprašanje še nekaj minut, preden bo 12.30. Kristin najprej izvoli. Mari Kristin, izvoli. Hvala, gospod eh, predsednik. Eh, rada bi spomnila, da imamo danes mednarodni dan beguncev. Število beguncev se je povečalo uh, za 3 milijone v zadnjih letih. Uh, in dve tretjini beguncev prihaja iz eh, Južnega Sudana, Somalije, iz uh, Sirije in Iraka. Ni prvič, da se ne bova strinjala, ker res ne razumem določenih stvari, ki ste jih povedali. Uh, Rekli ste, kot da bi azilno pravo bilo homogeno v Evropski uniji, kot da bi vsi prebivalci tretjih držav imeli enake možnosti za azil v državah. Pa to ni res. Naprimer za Afganistance, ki jih tudi veliko prihaja, eh, to ni res. Eh, v Nemčiji eh, so jih veliko sprejeli, v Franciji, v Francijo jih tudi veliko pride. z veseljem eh, sem vam prisluhnila, ko ste rekli, da imate raje, če pride do um, prostovoljne vrnitve. Rekli ste tudi, da morajo države sprejeti osebo, ki je zapustila tisto državo, ampak imamo tudi 13. člen Univerzalne deklaracije o človekovih pravicah, ki pravi, da vsak eh, človek lahko zapusti svojo državo. Kako bomo torej uskladili uh, ti dve točki? Poleg tega. Uh, um, Um, organi preverjajo identiteto, um, preverjajo dokumente. In vem pa, da uh, so v moji državi uh, eh, naprimer težko identificirali uh, določene ljudi, ki niso imeli dokumentov. Potem so jih poslali nazaj in ti ljudje so bili v Sudanu mučeni. Slišali smo, da se je zmanjšalo število um, prošen za azil, prav tako je bilo uh, manj tem prošnjam ugodeno, torej več ljudi je bilo poslano nazaj eh, in mislim, da bi morali na tem področju ukrepati, pa ne tako, kot predlagate vi. Hvala. Najlepša hvala, Ana Gomeš, izvolite. Hvala lepa, jaz se v celoti strinjam s tem, kar je povedala kolegica Marie-Kristin Vržja. Pravkar sem se vrnila iz misije odbora za terorizem v Katanjo. Ugotovili smo, da je število novih eh, migrantov in beguncev, ki, se, ki prihajajo, se je dramatično zmanjšalo. Ampak sedaj sem dobila občutek, da nekatere države članice niso samo eh, takšne, da nimajo zmogljivosti. Ne, prav namenoma omogočajo to, da mafija organizirati hotapljenje ljudi in to trgovino z ljudmi. Tam je nek uh, trajekt, ki redno, dnevno prevaža ljudi iz Malte v Katanjo. Mi vemo in komisija ve, da sedaj poteka ta velik uh, skandal, da v Malti prodajajo uh, vizume za Malto, za šengenske vizume eh, libijskim državljanom. Torej, vsak, ki dobi takšen vizum strani Malte, lahko potem vstopi na ta eh, trajekt in v Katanji ni nobene kontrole. To nam je Italija tudi jasno povedala. Italijanske oblasti so povedale, da v pristanišču ni nobene kontrole. Države članice torej eh, želijo, da bi ti tihotapci še naprej upravljali z tokovi migrantov. Omenili ste program IOM v NHCR, ki naj bi pomagal ljudem, da se uh, potem vrnejo iz Libije v svojo državo izvora. Ampak kaj lahko komisija pove glede tega, da je seznam sankcij zoper Libijo strani eh, Združenih narodov vključeval tudi šest ljudi, trije od teh so bili komandanti v milicijah in dva izmed teh sta vodila centre za pridržanje, kjer se je dogajalo mučenje in tako naprej. Torej, to so ljudje, ki dejansko vodijo te mreže, ki potem ljudi napotijo na te na ta plovila, ki jih znotraj operacije Sofija in tako naprej ne moremo več rešiti. Salvini in drugi tukaj uh, ozmerjajo nevladne organizacije, češ kaj počnejo, ampak nihče drug ne rešuje teh ljudi operacija Sofija nima mandata, da bi reševala ljudi. Seveda, če jih najdejo sredi morja v mednarodnih vodah, jih rešijo, ampak nimajo pa mandata, da bi jih šli iskati. In prav zato so eh, nevladne organizacije tiste, ki morajo prevzeti to delo, zapolniti to vrzel. In eno vprašanje imam za vas, ker ste omenili ta program. Ali lahko komisija sledi vsemu denarju, ki eh, je šel v Libijo, s katerim ste financirali te ljudi, ki so sedaj na seznamu sankcij Združenih narodov. Kako se lahko to nadaljuje? Zakaj naše države ne prevzemajo odgovornosti za to? Obsojam to, da države članice eh, omogočajo takšne mreže tih otapljene ljudi, ki eh, priprevažajo ljudi in migrante v Evropsko unijo. Tako. Uh, Tolmači bodo morali zaključiti z delom ob 12.30. Judith, mi smo zaključili za prejšnjo točko. Če želiš kaj dodati, lahko to pošleš v pitni, pisni obliki. E, sedaj pa imaš še zadnja beseda tukaj, izvolite. Najlepša hvala. Ja, podpiram e, stavkovno e, udejstvovanje tolmačev. Hvala za te informacije. In veseli me, da je vedno več vsebine in podatkov v tej izmenjavi mnen, ki jo imamo vsake pol leta. Potem pa vam lahko eh, naložim še eno nalogo. Ali bi bilo možno, da boste naslednjič pri teh državah, ki ste jih omenili v pisni obliki, da, jih, da te številke predstavite tudi v razpredelnici? Tukaj mislim še posebej na Etiopijo, namreč mislim, da bodo številke vračanja tukaj zelo nizke. Bi bilo pa zanimivo to videti v razpredelnici. Namreč sedaj ste nam povedali, kdo so države, kjer sprejemajo največ državljanov pri ponovnem sprejemu. Ampak smiselno bi bilo videti, kako je z izvajanjem teh formalnih in neformalnih sporozumov o vračanju. Zamudila sem nekaj prvih eh, minut in morda ste takrat to omenili, ampak Zanima me, kako je v pogajanjih za Tunizijo in Marokom. Tam je sporna točka vedno to, da Evropa zahteva ne le to, da bi oni vzeli nazaj svoje državljane, ampak tudi ljudi, ki so prečkali to državo na svoji poti v Evropsko unijo. In države kot sta Tunizija in Maroko seveda tega ne želijo omogočiti in to tudi razumem. Zanima me, ali bomo spremenili naše želje oziroma zahteve do teh držav, zato da bi omogočili sprejetje sporazuma eh, o vračanju oziroma ponovnem sprejetju. Sama sem sicer skeptična, verjamem, da je azilna politika tudi takšna, da je njen del politika vračanja. Vem, da tukaj ni bilo napredka, ampak zanima me, ali lahko mi kaj storimo za to, da bi pomagali, da bi bil dosežek vseeno napre, eh, napredek vseeno dosežen. Sedaj pa Etiopija. Vem, da bomo o tem govorili jutri in to res cenim. Namreč mislim, da je potrebno odgovoriti pravočasno na vprašanje. Tukaj imamo sporazum, ki ni bil objavljen, ampak je pricurljal v javnost. So pa na sestanku sveta glasovali o tem in sicer so ministri za kmetijstvo to izglasovali, nima veze. V prvem členu piše, da to ni um, zakonodajni pravni dokument in da iz tega dokumenta ne izhajajo nobene pravice. Pojasnjuje, da ne gre samo za prostovoljno vračanje, ampak tudi za prisilno vračanje. Torej, Etiopija bo sprejela prisilne, uh, prisilna vračanja to eh, ni v skladu z dogovorom EU-Afrika v Abidžanu, kjer smo se dogovorili, da bodo sprejeli samo prostovoljne eh, vračile. Tudi Etiopija tako trdi. Ali lahko torej, prosim, poveste več o tem neobstoječem dokumentu, ki ni zakonodajni dokument, pa so o njem vseeno glasovali na svetu in deluje kot podlaga za prisilno vračanje ljudi. Zanima me, kdaj bo Evropski parlament dobil dostop do tega dokumenta. Hvala. Najlepša hvala. Eh, naš gost ima dve minuti časa, da odgovori za tolmačenje, potem pa bomo nadaljevali v angliščini. Izvolite. Hvala lepa. Bom začel z komentarji gospe Vrže. Izjemno pomembno je to, da še enkrat pojasnim, da prisilni, prisilno vračanje ni mogoče, samo razen če je bil opravljen individualni postopek, ki je res podrobno preučil celotno situacijo neke osebe, pa tudi situacijo države, iz katere oseba prihaja. Seveda je v naši zakonodaji omogočen tudi postopek pritožbe. Če neka oseba ni zadovoljna s sklepom, lahko to izpodbija tudi na sodišču in potem sodnik opravi končno odločitev. Ampak biti moramo zelo pazljivi, namreč eh, nismo govorili in tudi nikoli ne govorimo o vračanju ljudi, ki so dobili eh, mednarodno zaščito, torej ki imajo priznan status za azil. O tem ne govorimo. Govorimo samo o primerih, ko je potekalo, potekal individualni pregled in se je pri teh osebah ugotovilo, da niso upravičeni do mednarodne zaščite. Mislim, da se strinjava, da ste pravilno izpostavili dejstvo, da obstaja visoka stopnja razlik med pravicami eh, za dodeljevanje azila v državah članicah. Vi ste izpostavili primer državljanov Afganistana. Stopnja sprejetja v državah članicah je zelo različna. V eni državi je en odstotek, v drugi državi pa 99 odstotkov. Prav zato torej mi pozdravljamo to dejstvo, da bodo sedaj sprejete smernice, ki jih bo sprejela EASA in bomo na tak način imeli skupno podlago za razumevanje situacije azila pri eh, vsakem primeru tretjih držav. Na tak način bomo bolj konvergenčni. Je pa to tudi področje,